Bien, mesdames, messieurs. Gospe in gospodje, prosim, sedite. In toplo pozdravljam naše kolege, poslanci iz nacionalnih parlamentov. Dobrodošli tudi kolegi, evropski poslanci. Tukaj je tudi naš nekdani kolega Ivalo Kalfin bil je poslanec v parlamentu in imel zelo pomembno vlogo v skupini na visoki ravni, ki je predsedoval Mario Monti. Prav tako bi rad pozdravil komisarja Ginter Oettingerja, ta je pristojen za proračun in človeške vire v komisiji. Hvala lepa, da se boste odeležili tega srečanja. Danes bomo govorili o nadaljem spremljanju priporočil iz skupine na visoki ravni o lastnih sredstvih. Poročilo je bilo nedavno predstavljeno v Evropskem parlamentu v odboru za proračun in sicer 12. januarja je bilo to. Danes pa imamo priložnost, da lahko o tem govorimo tudi s kolegi iz različnih držav članic, s poslanci nacionalnih parlamentov. To poročilo je rezultat dolgih razprav in pogajanj in gotovo se spomnite naše konference o financiranju proračuna EU. To je bilo 7. in 8. septembra 2016. Torej, kako bo tekalo današnje srečanje? Nekaj podrobnosti. Za začetek, najprej bomo poslušali govorce, komisarja, potem eh, Alan Lamasurja, ta je bil tudi prisoten v tej skupini na visoki ravni, sem bo prišel ob desetih, potem bo spregovoril Ivajlo Kalfin in potem še dva predstavnika um, iz akademskih krogov, Konstance Adolf in gospa Danuse Nurudova. Prav tako imate kartice na voljo, če se želite oglasiti. Um, lahko torej napišete svoje ime. in potem boste dobili čas za govor. Ehm, do tri minute, če vas bo preveč, bo morda to treba znižati na dve minuti, ampak tri minute na splošno mislim, da bo v redu. Torej, da potem lahko normalno delujemo. Mi bomo dva člana nacionalnih parlamentov in potem um, en govor evropskega poslanca. Tako bo potekal vrstni red. torej v več krogih. Najprej bi dal besedo komisarju Günther Oettingerju. Na voljo imate 15 minut za te uvodne besede. Gospod komisar, beseda je vaša, prosim. Verjeta, herr Vorsitzender, damen in teren ab. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu in eh, spoštovani poslanci držav članic, dame in gospodje, Hvala za to priložnost, da se tu lahko sestanem s predstavniki nacionalnih in pa evropske parlamentarne ravni, da spregovorimo na temo lastnih sredstev, torej na temo proračunskih prihodkov prihodnih evropskih proračunov. To namreč je tudi izhodišče poročila Marija Montija, ki je skupaj z devetimi drugimi izjemnimi strokovnjaki, ki jih je potrimenoval svet, eh, parlament in komisije, torej vsaka institucija je potri eh, in eh, ob začetku letošnjega leta smo to poročilo tudi prejeli. Hvala gospodu Lemasurju in gospodu Kalfinu, ki sta s svojimi desetletji vsega, izkušenj v Evropskem parlamentu in v vladah držav članic izredno plodno sodelovala pri tem delu in sta tudi danes tu prisotna kot govornika. To poročilo izhaja iz naročila iz prejšnjega svežnja večetnega finančnega okvira. Decembra 2014 sta parlament in svet na predlog komisije, kolega Levandovski je bil takrat eh, nosilec portfelja, torej predlagali so sedemletni finančni okvir, ki je bil sprejet v zadnjem eh, trenutku in ki je vseboval različne ukrepe in eh, ki je vseboval tudi naročilo komisije parlamenta in sveta gospodu Montiju, in njegovi skupine. Veseli me, da imamo sedaj to poročilo pred seboj. To poročilo je bilo soglasno sprejeto in ravno to soglasje vseh desetih članov te posebne skupine daje dobro podlago za natančno analizo in eh, za ustrezne zaključke. Koliko razumem, naj bi ti predlogi predstavljali nekakšen input za naslednji večetni finančni okvir. Komisija bo na podlagi teh predlogov tekom letošnjega leta začela z delom na naslednjem večetnem finančnem okviru in po evropskem pravu moramo pred koncem leta 2017 prihodnji večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020 predložiti vsega parlamentu in svetu. To ne bo enostavno. Namreč v teh časih politične negotovosti, kdo ve, kakšne bodo evropske prioritete v obdobju 20 do 26. Bodo to še vedno begunci, imigracije, varstvo meja, bo to še vedno brezposlenost mladih, bo to še vedno infrastruktura, inovacije bo potrebno še vedno tako zelo investirati v ta področje, da bo Evropa ponovno postala konkurenčna. Vseh teh odgovorov nimamo, ampak do konca tega leta bomo izpolnili svojo zavezo. In potem je tudi še negotovo zaradi brexita in zaradi posledic, ki jih eh, leta vtegne imeti za evropsko proračunsko politiko in to v fazi, ko niti še začeli nismo s pravimi pogajanji. Komisiji je pomembno, da poročilom Monti. Podaja vrsto predlogov, ki pa ne zahtevajo spremembe pogodb. Torej, vsi ti predlogi se lahko izvajajo na podlagi obstoječega primarnega prava. Kar je pomembno, prav tako pomembno, je, da noben od teh predlogov ne izhaja iz zadolževanja. Torej, Evropa ne bo s tem sebi odprla eh, pot do bank. To so države članice hotela, eh, hotele dlje časa. Ampak ne, gre za to, da bo Evropa in lahko investirala in da bo lahko sredstva tudi prejemala v proračun. To torej, je proračunsko ravnovesje ostaja. In eh, evropski proračun bo edini proračun v Evropi, ki se ne zadolžuje na vzven. Pomembno je tudi to, da Montijevo poročilo ne ustvarja avtomatično večjih prihodkov, proračunskih prihodkov. Ne gre za prihodke nad ravnjo obstoječega proračuna, ampak gre za prerasporeditev, gre za nov ustroj proračunskega sistema in eh, to omogoča proračun na enaki ravni tudi v prihodnosti. Vprašanje je torej enega odstotka eh, BDP, ki ga predstavlja evropski proračun ali več ali manj, to torej ostaja neodvisna odločitev evropskega zakonodajalca. Poročilo Monti se ne ukvarja z višino teh eh, prihodkov, ampak opredeljuje le inštrumente, s katerimi lahko potrebne prihodke na novo razporedimo. Montevo poročilo podaja tudi pomemben eh, predlog. O konec kakršnih koli rabatov v kontekstu prihodnega večletnega finančnega okvira in eh, v luči najverjetnejšega izstopa naših britanskih prijateljev, ki imajo že desetletja <coughs> zelo velik rabat, čeprav so ostali neto plačniki, eh, Torej, vsled vsega tega bi bilo smiselno, da vse izjeme od eh, načel prispevanja v proračun, od nalog, ki jih imajo države članice za svoje prispevke v proračun, obravnavamo zelo kritično. In eh, temeljno načelo mora biti, da kdor želi ohraniti rabate ali celo ohraniti znižene rabate, mora to jasno utemeljiti. Dejstvo je, da v naslednjih desetletjih rabate velja odpraviti in prihodkovna stran proračuna mora biti utemeljena na jasnih načeljih. Torej, vse korekcijske mehanizme je potrebno odpraviti, citiram Montijevo poročilo. Če si pogledamo proračunsko strukturo zadnjih desetletij, na začetku je levi delež evropskega proračuna financiral prihodek od eh, carinskih dejatev. Z vsakim naslednjim mednarodnim sporozumom, eh, STO, eh, CETA, Avstralija, Nova Zelandija, morda celo kdaj TTIP, torej tudi za vsako novo državo članico Evropske unije, ki torej ni bila več trgovinski partner, temveč enakopravni član notranjega trga. Eh, z vsakim tem primerom so seveda odpadli prihodke iz naslova carin. Tako da z tega vidika carinske dajatve niso več eh, stabilna podlaga za proračunske prihodke Evropske unije. Kot drugo, prihodki od eh, postopkov zaradi kršitve, spomnimo se na Microsoft in druge, zaradi torej, kršitev evropske konkurenčnostne zakonodaje, sankcije, torej to ni stabilen, napovedljiv prihodek. Če nam en velik primer morda prinese 11 milijard evrov, je to izredni dohodek, ki se potem poračuna ena proti ena z prispevki držav članic, ampak na dolgi rok torej, to ne predstavlja dejansko prihodka v evropskem proračunu. In tretja stvar, delež od uh, prometnih davkov, ki se uplačuje v evropski proračun, je tako zapleteno zastavljen, da nikomu ni več jasno, kakšen delež države članice plačuje. Tako da to vsekakor bo zahtevalo reformo. Naslednja točka. Žal, v javnosti in mednarodnih medijih se razprava vedno vrti okrog vprašanja, ali smo neto plačnik ali e, neto prejemnik evropskih sredstev. In ta razprava zbuja protievropske reflekse. Pomembno se je zavedeti, da je evropski proračun podlaga za notranji trg in neto plačnica, ki jo zelo dobro poznam, v kateri sem se rodil, je seveda realno gledano neto plačnica kot država, ampak eh, celostno gledano pa je izredno, izredno veliko korist požela od evropskih strukturnih eh, politik. Nemčija je v domačih medijih predstavljena kot neto plačnica in ko gledamo strukturne programe, kohezijske programe, vidimo, da imajo eh, nemški projektanti gradbana podjetja, in uh, druge industrije od vsakega evra 154 eh, centov prihodka. Tako da dejstvo je, da neto gledano vsekakor ta država je država, ki ima pod črto dobiček od eh, sodelovanja v tem skupnem trgu. Tako da pomembno je, da jasno opredelimo proračunske prihodke. Zelo smo hvaležni, da se je Monteva eh, skupina lotila ne le prihodkov, ampak tudi izdatkov. In tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani se je striktno zastavljalo vprašanje, kakšna je tu zdaj dodana vrednost. Ali je neka dodana vrednost, če se določene naloge financirajo na evropski ravni. Ali je neka dodana vrednost tudi za nacionalne proračunske politike in resorne politike, če imamo lastna sredstva za sofinanciranje evropskega proračuna. Torej, to je ključna beseda, dodana vrednost izdatkov na evropski ravni in dodana vrednost prihodkov na evropski ravni. To je tisto, na kar se treba osredotočiti. Na odhodkovni strani se pogovarjamo o vprašanju evropske eh, mene eh, policije, evropska migracijska politika, reševanje begunske problematike z evropskimi eh, ukrepi financiranja. Tudi v mojem nekdanjem portfelju evropske raziskave, tudi to je potrebno postaviti v spredje. In na prihodkovni strani moramo slediti razmišljanju poslanca Lamasurja, namreč ali obstajajo sinergetski učinki k nacionalni proračunski politiki, nacionalni resorni politiki. Še zadnja zadeva. Montijeva skupina je te možne nove inštrumente za nove inštrumente, vire lastnih sredstev za evropski proračun že predstavila v obliki predlogov. In v takšni ali drugačni obliki so vsi ti prihodki vezani na cilje evropskih eh, politik. Gre za dva velika sklopa. Eno je okoljska politika, politika varstva eh, podnebja eh, in pa politika učinkovitosti, energetske učinkovitosti, energetska unija. Torej. Če bi torej bilo možno dosegati evropske cilje z področja mm, varovanja podnebja in eh, energetske učinkovitosti, spodbuditi s tem, da se del sredstev iz scheme ETS, da se del od eh, prihodkov iz naslova izpustov CO2 prenese v evropski proračun, bi potem proračunsko politiko jasno povezali z eh, dejansko resorno politiko. Drugo je vprašanje davka na finančne transakcije in to je davek, ki zadeva finančni sektor na splošno. Če bomo naše politike zmanjševanje tvegan v finančnem sektorju vezali tudi na proračunske prihodke, potem bomo lahko na ta način uspešno povezali proračunsko politiko in pa eh, resodno politiko na tem področju. Mi smo zelo interesirani za dialog z vami, z Evropskim parlamentom in tekom tega politja se bom z veseljem vrnil večkrat pred vas, gospod predsednik. In mm, naša ambicija, moja ambicija je, da z večetnim finančnim okvirom za obdobje po letu 2020 podamo realne predloge na, podlog, na podlagi Montijevega poročila, da torej to vključimo v celoten paket poslancem iz eh, naših nacionalnih parlamentov, iz eh, nacionalnih prestolnic, seveda vabim tudi k temu, da stopite stike z menoj in z eh, vodilnimi iz mojega kabineta, da se pogovarjajo z vami v Rimu, Berlinu, Dublinu, na Dunaju, kjerkoli že, pred vašimi odbori ali z mm, pristojnimi poročevalci in da na ta način lahko tudi v tem kontekstu okrepimo ta dialog. Hvala lepa. Voilà. No, vidite, to ploskanje, to veliko obeta, gospod komisar. No, sedaj smo gotovo na koncu cikla. Veliko rigidnosti smo videli v tem proračunu, skoraj da kronično. Uh, Tukaj imamo torej vse zastavljeno za sedem let za MFF. To je ponavadi bolj odraz preteklosti kot pa prihodnosti. In ko potem pride do krize, potem imamo velike težave in težko pridemo do sredstev, da se soočimo s krizo. Potem lastna sredstva, kot pravite, ja, seveda carinske dajatve, um, takoj, ko imamo kakšne nove prostorovinske sporazume, te dajatve izginejo in v bistvu um, to predstavlja šele 10 odstotkov vsega proračuna, 90 odstotkov pa so prispevki držav, torej sedaj brez teh rabatov. Ponovno. Torej, kot rečeno, več kot 80 um, odstotkov sredstva gre nazaj v državo članice preko SKP in pa kohezijske politike. In potem um, pogosto ljudje razmišljajo o tem, um, pravičnem povračilu, češ koliko sem dal, koliko bom dobil. In to ni ravno evropsko in namenjeno solidarnosti. Torej, to mislim, da je pomembno za prihodnost in poročilo Monti. Je gotovo dokument, ki nam bo veliko pomagal pri pripravi evropskega proračuna. Tako da bo ta proračun dejansko odraz volje da dosežemo napredek v Evropi. Gospod Kafi, bili ste na tej delovni skupini? Bi lahko povedali svoje pripombe? Glede tega, kako naj Evropska unija dobi proračun, ki je pokazal, da smo močni, torej, da se lahko tudi odzovemo na krize. Hvala gospod predsednik, gospod komisar, gospod in gospodje. Najprej ne se zahvalim predsedniku Artuju, da je dal to točko na dnev red za ta medparlamentarni teden. Torej govorimo o proračunu, ki je evropski oziroma nacionalni. In torej poslanci smo odločili, kako se um, to zbira, kako se to potem porazdeli, za katere politike, kje so slabosti pri porazdelitvi in kaj to na koncu pomeni za državljane. Torej, če bomo govorili o spremembah v javnem financiranju, um, mislim, da to gotovo mora biti predmet razprave med poslanci, torej iz nacionalnih parlamentov in pa evropskega. No, bi pa rad že kar takoj povedal, da to, kar mi predlagamo poročilo, ni, ni boj med institucijami, to ni premik pristojnosti iz ene institucije v drugo, v katero koli smer, Evrop, z evropske nacionalno ali pa obratno. Predlagamo racionalizacijo postopka, ne da bi izgubili tudi načelo subsidijarnosti, kar pomeni, nacionalni parlamenti se lahko odločijo tudi o evropskem proračunu, torej glede na nacionalne prispevke. Ta predlog racionalizira uporabo javnih sredstev, brez tega, da bi znižali možnosti nacionalnih parlamentov in pa vlad pri eh, tem, koliko besede imajo, tudi pri doseganju soglasja, torej lahko imajo tudi veto na evropski proračun. Pa še nekaj. Rad bi se zahvalil komisarju Ettingerju za to predstavitev. In lepo, da že takoj na začetku želite tudi upoštevati naše sklepe iz skupine na visoki ravni. Kot je komisar omenil, leta 2017 je leto, ko se moramo odločiti o prihodnosti evropskega proračuna po letu 2020. In se bojim, da to ne bo edina sprememba Evropske unije. Veliko različnih procesov trenutno poteka po Evropske unije. No, kakršne koli bodo že spremembe, proračun bo gotovo pomembno vprašanje. To je torej pravi čas za to, da razmislimo o tem, kako izboljšati proračun, kako izboljšati proces zbiranja in porabe javnih sredstev na evropski ravni. In tukaj bi rače omenil, da imamo na voljo različne instrumente, ki so vezani na iste dakoplačevalce. Torej imamo nacionalne, evropski proračun in različne mehanizme za stabilnost, sploh za evroobmoče. Vse to je v obliki subvencij in pa sredstev ali pa garancij In to vse prihaja iz um, istih žepov. In torej moramo te javne finance postaviti v kontekst, v širšo sliko. Zakaj je reforma Evropska proračuna potrebna? Naj poročam, da eh, kar je bilo redko, so bili tam predsedniki treh institucij Eh, predstavniki teh institucij, torej sveta, parlamenta in komisije in pripravili smo poročilo, ki je skoraj da v celoti predmet soglasja. Zakaj? Vse naše predlagane spremembe so res nujne in ni veliko konfliktov. Um, ehm, nišče praktično ne želi ohraniti trenutnega sistema v prihodnosti. Zakaj? Trenuten sistem ni pregleden in ni razumljiv. Praktično nišče v Evropi ne zna razložiti državljanu, zakaj je določena država plača toliko in toliko v evropski proračun. Nihče tega ne zna razložiti. Imaš veliko izjem, potem božičnih darilc in še ne vem kaj. Cel proces pogajanj je zelo um, obskuren, torej ni transparenten. In na koncu nihče ne zna razložiti, zakaj določena država plača tak in tak znesek. In to tudi pomeni, da je potem nemogoče informirati davkoplačevalce o tem, kaj plačajo in kaj dobijo za to. In zakaj? Potem naprej. V evropskem proračunu sedaj imamo različne dinamike. Torej, to je zastavljeno za sedem let. To je del nacionalnih ovojnic, ta denar gre potem nazaj v države članice. Ta proračun se razna odzvati na potrebe državljanov, ni primeren za to. Ta teden bodo predsedniki države vlad govorili Malti o migraciji in to vprašanje je zelo pomembno za vse nas. Kako se Evropska unija skupaj odziva na izzive pri migracijah in tukaj je marsikaj odvisno tudi od naših proračunskih zmogljivosti. Mislim, da je to le primer. Torej, nihče, nobena posamečna država se ne more sama soočiti z migracijo, ne brez pomoči drugih. In tukaj ima Evropska unija res jasno dodano vrednost. Evropska unija lahko napravi porabo sredstva bolj smotrno in EU lahko doseže boljše rezultate kot pa katerokoli posamečna država. Ampak obenem, ko je bil proračun leta 2012 eh, sprejet, eh, sploh ni bilo govora o tem vprašanju, torej o migracijah, naprimer. In potem fleksibilnost, seveda, določena je, ampak je omejena. Kot rečeno, državni pričakuje nekaj drugega. In zato ne bi dejal, da je ta proračun primeren za izzive v prihodnosti pa glede na to, kar pričakuje državljane. V poročilu smo se osredotočili na prihodke, to je bil naš mandat. Prvič se je svet strinjal, da bo dal možnost drugim institucijam, da se vključijo v to, sploh parlamentu, da sedaj so vsi postopki drugačne. Torej, Evropski parlament praktično nima nobene besede o tem, eh, kako je s prihodki v Evropskem proračunu. Vse to v bistvu odločajo države članice, vlade pravzaprav zelo um, redke države opravijo resen pogovor o evropskih prispevkih, preden se evropski MFF sploh spreme. Skratka, v bistvu nacionalni poslanci skoraj da nikoli niso vključeni v te razprave. Predlagamo dve pomembne stvari. Kot prvo, da črtamo te različne rabate, izjeme, popuščanja. Ker ti prav zato je potem proračun nerazumljiv, zaradi teh izjem in odstopanj. In potem še drugo, predlagamo, da še enkrat pogledamo prihodke, ne da bi dodatno obdavčili državljane, ne da bi povečali davčno breme za državljane, kot rečeno to je samo del javnih eh, financiranj Evropske unije, samo en del in res moramo biti previdni pri vsem tem. Pa še nekaj. Še vedno imajo nacionalni poslanci izključno pristojnost, da sprejme odločitve. Ne bomo predlagali nikakršnih evropskih davkov, ni česar, kar bi se naredilo brez vloge nacionalnih parlamentov. Vse, kar počnemo, je skupno delo vseh nas, torej Evropska parlamenta in nacionalnih parlamentov tako da bo proračun na koncu boljši za vse. Imamo nekaj konkretnih predlogov za alternativne vire prihodkov. Tukaj želimo saj za do 15 odstotkov povišati lastna sredstva. Komisar Oettinger je dejal, da ne več kot 20 odstotkov, torej manj kot 20, ampak vseeno. In potem lahko govorimo o področjih, kjer Evropska unija ima dodano vrednost. Tu ne gre samo za obdavčene za to, da bomo dobili prihodke. Ne, tukaj imamo sredstva, ki lahko Evropska unija nekaj naredi. In ko govorimo o skupni davčni osnovi, je to zelo povezano z izogibanjem davkom. Potem, ko je govora o pristopinah za okolje, ne samo za evropske gospodarske družbe, ampak tudi za uh, proizvode iz tretjih držav, kjer ne spoštujejo naših um, standardov je to problem. Pogosto v drugih državah sploh ne spoštujo naših standardov. To so torej sredstva, ki so vezane na obstoj Evropske unije. Če Evropske unije ne bi bilo, potem sploh ne bi bilo teh sredstev. Pa še nekaj za konec. Torej, kaj mi predlagamo? Kako mi gledamo na celoten proces v prihodnosti? Še enkrat, kot sem že prej povedal, ne mogoče doseči dobre rezultate, če nacionalni poslanci ne bodo vključeni. Torej, dialog je potreba, ne dvakrat na leto. Potrebujemo projektne skupine, delovne skupine, različna mrežja. Potrebujemo ta dialog med Evropskim parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti. Ta dialog bo zelo bistven. In o tem se moram pohvaljati tudi um, tukaj, pa tudi na notranji, nacionalni in regionalni ravni, kajti tudi regije Um, so zelo vezane na evropsko financiranje. Pa še nekaj kot drugo, mislim, da je to treba vključiti v širšo sliko sprememb po Evropske unije. Sedaj pri Brexitu vemo, da se bo Evropska unija spremenila. Ne zato, ker bo ena država šla kot taka, ampak zato, ker moramo poskrbeti za to, da bodo državljani vedeli, kje je dodana vrednost Evropske unije. Ne gre samo za to, da prepišemo pluse in minuse. Ne, treba je ugotoviti, kaj sploh pomeni, če je določena država članica Evropske unije, kaj to pomeni za njih in kakšne instrumente mora imeti država na voljo, zato da sodeluje pri skupnem procesu. Torej, ta evropska vrednost, mislim, da moramo o tem več govoriti in moramo tudi pripraviti določena politična urodja za ocenevanje vsega tega. Hvala. Oui. Je remercie Hvala. Naš nekdani kolega Ivalo Kalfin, hvala lepa za ta povzetek. Hvala za to analizo, za priporočila iz poročila skupine na visoki ravni, ki je predsedoval Mario Monti. In kot pravite, ja, soglasje med vsemi tremi institucijami, svet, parlament in komisija so dosegli soglasje. To je res zelo, zelo obetavno vse skupaj. V odboru za proračun menimo, da je naša naloga to, da predstavimo proračun, ki bo mm, berljiv in ga bodo državljani razumeli. Tako da Evropa govori državljanom. In smo prišli do tega diagrama. Delovna skupina je to tudi vključila v svoje poročilo. Torej, ko pride do krize, kako pride do sredstev, da se soočamo s to krizo. Imamo te eh, skrbniške sklade, te satelite vem, za Afriko, za Sirijo, računske zmogljivosti za Turčijo, različne finančne instrumente imamo. In to je čisto nerazumljivo za vse. Kolegi nacionalni poslanci, kako pa vi lahko vplivate v svojih državah na te različne institucije. To me zanima. Kako poteka vaša parlamentarna razprava? Alain Lamassur še ni prišel. Oziroma ja, ravno prihaja. Odlično. Lepo pozdravljeni. Alain Lamassur. No, kot rečeno, je ravno prišel in je bil tudi del te skupine na visoki ravni, ki smo jo preomenili. Slišali smo komisarja Oettingerja. Ta res želi iti naprej in spoštovati priporočila te skupine na visoki ravni pri proračunu. Potem Ivalo Kalfin je tudi povedal nekaj točk o priporočilih in je ustrajal na tem, da moramo zagotoviti evropsko dodano vrednost ter pa na javnem dobrem in pa govoril tudi o tem, da moramo povečati lastna sredstva. Danes imamo 10 odstotkov, carinske dejatve so 10 odstotkov, 15 milijard približno, od vsega skupaj je 158 milijard uh, za 2017. Torej, če želimo iti z 10 odstotkov naprej do 50 odstotkov, to bi bil res ogromen izziv. In gledajte, manj ko bo lastnih sredstev, imamo potem, go, več ko bo lastnih sredstev, ima bo gora potem o tem eh, pravičnem povračilu. In če bo manj govora o tem, potem bomo vsi bolj skupaj gledali na evropsko vizijo, na skupno evropsko prihodnost. Alana Masur, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Se pravičujem, ker nisem prišel že prej, ko ste začeli delo. Imel sem težave s prevozom. Tudi sam se vesel, da lahko upravimo to izmenjavo mnen s tistimi, ki imate v svojih rokah fiskalno soverenost, torej ste predstavniki nacionalnih parlamentov. In tukaj torej, lahko govorimo z um, evropskimi poslanci, z komisarjem Oettingerjem, z odborom za proračun. Ta točka je nekakšna črna luknja razprave Evropske unije. Praktično nišče, nišče v evropskih vladah, državah ne govori o tem, nišče si sploh ne upa omeniti tega vprašanja evropska proračuna in pa financiranja tega. Ne, dopolni tisto, kar je povedal kolega Kafin, se proračun, če, če bom kar ponovil, ampak troje bi rad podaril. Kot prvo, predloge skupine na visoki ravni v celoti spoštujejo. Pogodbo. Ehm, črko in duh evropske pogodbe. Cilj pri tem je, da se vrnemo um, torej nazaj. Že sedaj, 25. marca, bomo praznovali 60. obletnico rimske pogodbe, torej gremo nazaj um, na to, kaj se je na začetku zgodilo. Namreč v evropskem proračunu bi morali z lastnimi sredstvi torej, financirati evropski proračun, torej to so fiskalni um, mehanizmi, fiskalna sredstva iz carinskih dejatov in pa v čim večji meri. To pa še ne pomeni, da Evropa lahko pobira davke, ampak to pomeni, da v določenem okviru, um, torej kjer se delujo nacionalni parlamenti, lahko Evropska unija ima na voljo določene vire in sredstva. Ima tudi na voljo manevrski prostor glede stopnje teh virov. To v svojih državah članicah, pri lokalnih skupnostih, teritorijalnih skupnostih. Na fiskalnem področju mora Evropska unija biti obravnavana kot nekakšna lokalna skupnost, nekoliko posebna, ja, kajti v bistvu je to um, območje, ki je večje kot nacionalne države, ampak vseeno, takšen je duh tega pristopa. Potem kot drugo, pri našem poročilu je najbolj zanimiva ta razpredeljnica, ki jo je pripravil odbor za proračun. Tukaj smo videli to galaksijo, te satelite evropskih proračunov, vedno večjih je, Torej, poleg nacionalnih proračunov in poleg proračuna Evropske skupnosti imamo vse te različne manjše proračune. Evropski proračun ima zelo hude omejitve. Še 20 let imamo zgornjo mejo, torej ta en odstotek evropskega BDP-ja. Torej, ta zgornja meja je zelo fiksna. In potem naprej imamo različne pogodbe, sklepe Evropskega sveta in prav potem je Evropska unija dobila nove pristojnosti nove politike in vse to je treba nekako financirati, ampak ni pa denarja v evropskem proračunu za vse to. In potem gremo kam drugam in potem vzpostavljamo te majhne proračune, tam nekaj, tam nekaj in s tem potem financiramo nove ukrepe, nove politike. V bistvu se potem tudi prevzema iz nacionalnih proračunov glede na njihov BDP. In to potem vzpostavlja številne težave. In za nas, kot poslance, je glavna težava tole. Tukaj je treba upraviti pravo politično razpravo o proračunu in pa upravi sredstev. Ampak te razprave ni. In Evropski parlament ni vključen v to razpravo, kajti že po definiciji ta sredstva niso financirana v Evropskem parlamentu in prav tako de facto nacionalni parlamenti nimajo pravega eh, nadzora nad tem. Tudi vi boste gotovo govorili o tem. Ministri za finance v svojih nacionalnih parlamentih pač vedno rečejo, ja, seveda, to so neke odločitve iz Evropskega sveta, to je bilo zelo pomembno mednarodno srečanje, pravijo, vse geografsko, Eh, pomembno srečanje, naprimer kot EU eh, svet ali pa naprimer na kopu eh, za boj proti podnebnim spremembam. In glede na naš BDP je prispevek naše države tak in tak. In smo politično zavezani, da glasujemo za, pravijo. In to mislim, da res ni v redu, kajti imamo fantomsko financiranje, ker ni nobenega demokratičnega nadzora. sicer nasplošno imamo ta nadzor, ampak tukaj pa ne. Potem tretja stvar. Do sedaj praktično nihče ni delal na tem proračunu, niti Evropska komisija, niti Evropski parlament, niti države članice. No, tudi tukaj morda boste vi povedali kaj drugačnega, nacionalni poslanci, ampak vseeno. In res, potrebujemo načelo subsidijarnosti pri proračunu. Vsi smo navezani na to načelo in Lizbonska pogodba tudi omogoča, torej, da se spoštuje to načelo in da imamo potem tudi ta rumeni in pa vražni karton. Nekateri nacionalni parlamenti so dali ta karton pri nekaterih pomembnih vprašanjih v zadnjem času. Ampak, ampak, v Evropski uniji. Pogosto za soglasje nacionalnih parlamentov, vsaj posredno, se potem sklepajo različne sporazumi, naprimer eh, nacionalne vlade nekaj podpirajo, poslanci to podprejo. In na koncu bo Evropska unija imela vedno več pristojnosti pri mešanih pristojnostih in to povečalo vlogo Evropske unije pri nekaterih vprašanjih. In to na koncu pomeni, da se vzpostavi naprimer Evropska agencija ali pa kakšna upravna služba na evropski ravni, kot se je to zgodilo naprimer pri Evropski službi za zunanje delovanje. In eh, nihče se ne ukvarja s tem, da bi na raven unije prenesel kadrovske in finančne vire, ki jih potrebuje za te dodatne naloge. Tako da smo se znašli v svoj vrstni blokadi in sicer načelna odločitev, ki je bila izredno spektakularno predstavljena na ravni Evropskega sveta, na koncu pride do zelo šibkega izvajanja, premalo, prepozno, zakaj? Zato, ker ni sredstev, ni ljudi. No in znašli smo se v situaciji, kjer je dodelitev novih sredstev na evropski ravni, pa naj gre za komisijo, naj gre za agencije ali za neke druge organe, vse to dodaja še eno administrativno raven, to pomeni še dodatne izdatke iz javnih sredstev na evropski ravni in to vse pomeni posledično višji znesek obdavčitev, kajti na koncu so vedno isti, ki plačajo, davkoplačevalci na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni, kakorkoli že, davkoplačevalec. In to ni spremljivo. In mislim, da je prišel zdaj trenutek za to, da se razširi načelo subsidijarnosti tudi na eh, proračunski ravni in da se zavedamo, da se Evropa vse čas razvija, obenem pa ima konstanten proračun in če porabimo en evro več v Bruslju, tega ne dodajamo k obdavčitvam na evropski ravni, ampak ravno nasprotno, na ta način privrčujemo vsaj en evro na nacionalni ravni ali celo več in to pomeni načelo subsidijarnosti. Torej, na določenih področjih ukrepi, ki se izvajo na evropski ravni, predstavljajo učinkovitejšo rešitev ali pa ob enake učinkovitosti omogočijo znižanje stroškov ali pa oboje, večja učinkovitost in nižja cena. Če vzamemo za primer, in to zaenkrat še ni pristojnost Evropske unije, naj bo jasne, ampak na področju obrambe, če bomo imeli ustrezno politično voljo, bomo imeli možnost izboljšati raven varnosti v Uniji za bistveno manjši znesek. Danes imamo več vojakov kot ZDA in nobena od naših 28 eh, vojska ni ravno eh, sposobna soočiti se s kakšnimi eh, tovrstnimi zadevami. Torej, Če pogledamo naprimer Evropsko mejno in obalno stražo, to lahko zasnujemo na dva načina. In to je nekaj, kar se zdaj že izvaja. Namreč rečemo, ja, to bo dopolnilno k nacionalnim eh, mejnim in eh, obalnim stražem, kar je absurdno. Potem, če ni več notranjih meja v Evropski uniji, apsolutno potrebujemo resnično in pravo kontrolo, resnično pravi, pravi nadzor naših zunanjih meja in nacionalni cariniki, eh, mejna policija, obaljna straža danes, ki so nacionalni organi, bi morali postati ta isti mejni policisti, cariniki in tako naprej na ravni Unije. In če ne bomo začeli delati v to smer, in to je tisto, kar je bilo preomenjeno v kontekstu skupnega evropskega dobra, bomo popolnoma paralizirani, kajti vse aktivnosti, ki se bodo sicer zasnovale na evropski ravni, bodo potem ostale neizvedene, eh, prepozno, premalo, slabo bo to sprejeto strani eh, ljudi in eh, dejstvo je, da moramo vsekakor vzpostaviti sistem, z mobilizacijo nacionalnih računskih sodišč in Evropskega računskega sodišča, eh, ki bodo varuhi subsidijarnosti in omogočiti moramo to, da naš davkoplačevalec za manj davkov dobi večji učinek na evropski ravni. Hvala, hvala lepa gospod Lamasur. Ja. Sam kot predsednik odbora za proračun eh, vidim, da smo s kolegi bili priča nakupu stavbe v Tokiju. Za koga? Za Evropsko službo za zdravljeno delovanje. Potem smo potrebovali tudi nakup stavbe v Pekingu za Evropsko službo za zunanje delovanje. Skratka, tam, kjer že imamo 28 veleposlaništev vsake države članice Evropske unije, bomo imeli še 29. Ima to sploh še kak smisel? Ali v imenu načela subsidijarnosti morda ne bi morali začeti razmišljati o tem, da bi nekako združevali eh, kapacitete naših eh, predstavništv in eh, konzulatov za izdajanje vizumov? To so stvari, ki, ki res ponujajo evropsko dodano vrednost. in Evropska unija bo na ta način dejansko lahko postala globalna sila. Tako, zdaj pa prisluhnimo še dvema predstavnikama akademske sfere, gospa Konstanca Adolf, usnutek eh, oziroma projekt zelenega evropskega proračuna Green Budget Europe. Izvolite, za deset minut eh, vam dam besedo. Thank you. Thank you very much for being here. Um, and Hvala lepa. Pozdravljeni gospe in gospodje. Lahko smo prisluhnili že nekaterim zelo celovitim predstavitvam do sedaj. Z veseljem bi vam predstavila dve študiji organizacije Green Budget Europe, ki je platforma, ki se ukvarja Eh, z instrumenti na tem področju, izvedli pa smo jih v zadnjih dveh letih. S tem poskušamo dopolniti raziskave v zvezi z zelenimi lastnimi sredstvi, torej eh, študijo, ki jo je izvedla skupina na visoki ravni. Ti dve študiji smo mi pripravili v zadnjih dveh letih. Dve pomembni temi sta bili omenjeni danes zjutraj. Prva je ta, da se mora proračun spremeniti. Trenutni proračun namreč ne odraža dejanskih zavez, ki jih je sprejela EU in države članice in vprašanje je zdaj, kako okrepiti transformativno moč evropskega proračuna. Sama bi vam rada predstavila primer nečesa, kar mi imenujemo zelena lastna sredstva. Ne deluje, vidite predstavitev. No, zdaj jo vidite. Dovolite mi, da vam povem nekaj več o tem, zakaj menimo, da je zdaj ravno pravi trenutek, da se pogovorimo o zelenih lastnih sredstvih. Rada bi predstavila tudi nekaj komentarjev v zvezi s tem, zakaj je zdaj ravno pravi trenutek, zakaj takega. Kot sem že omenila, izvedli smo dve študiji lahko si jih naložite z naše spletne strani, tudi spletne strani Helge Trupel, če si želite vse skupaj natančneje ogledati. Na zasedanju sveta oziroma ob zasedanju sveta ECOFIN prejšnji teden smo prosili naše strokovnjake, Eh, da zbirajo podpise in v treh dneh nam je uspelo zbrati podpise 63 eh, ministrov, komisarjev, vodilnih znanstvenikov v zvezi z zelenimi lastnimi sredstvi. Tudi to lahko najdete na naši spletni strani. Takole, zakaj menimo, da se prav zdaj odpira okno priložnosti za zelena lastna sredstva? Govorili smo že o glavnih pomankljivostih evropskega proračuna, zato zdaj tega ne bi ponavljala. Eno, kar pa mi še posebej pade v oči, je to, da v proračunu EU ni nekakšnega usmerjevalnega učinka. Torej, usmerjevalnega učinka, ki bi bil povezan recimo s podnebnimi spremembami. In to je tisto, kar nam še manjka, zdaj, ko govorimo o zelenih lastnih sredstvih. Upoštevamo pa seveda tudi ekonomsko in socialno agendo, ne le okoljske, torej zelene agende. Kaj sploh so zelena lastna sredstva? To so takšna lastna sredstva, s katerimi poskušamo okrepiti prenovitveno moč evropskega proračuna. S tem bi izboljšali davčno, eh, s tem bi naslovili davčno konkurenčnost, ki obstaja med državami članicami in to so omenjali tudi že drugi. Osredotočili smo se tudi na načelo onesnaževalec plača. Zakaj bi morali v državah članicah kriti zunanje sroške, eksternalje? Zakaj bi morali iz nacionalnih proračunov kriti nekaj, če se niste povzročili vi, temveč drugi? Mislim, da bi pri tem lahko evropski proračun odigral glavno vlogo pri odgovoru na to vprašanje. Prav tako bi se s tem dalo tudi bolje porazdeliti lastna sredstva. Zdaj imamo Pariški sporazum. Morda poznate drugi odstavek, drugi člen tega sporazuma, kjer je omenjen cilj ene stopinje in pol. Morda pa ne veste, da Evropska unija nikoli ne bo dosegla tega cilja s pomočjo svojih sedanjih politik. Saj so politike do leta 2020 in 2030 politike, v katerih je vedno omenjena le meja dveh stopinj. UNEP je opravil izračune in ugotovil, da bi moral celotni svet, če želimo doseči ta cilj, povišati oziroma izboljšati naše politike za približno 20 odstotkov. Če ne spremenimo finančnih instrumentov, to po mojem ni izvedljivo. Prav tako imamo cilje trajnostnega razvoja. To je pristop celotnega gospodarstva. Ne gre le za to, da bi si Eh, zamišljali nekakšne želje. To je nekaj, kar zares potrebujemo. To je treba vključiti v razprave, ki jih boste imeli v prihodnih dneh, ko gre za evropski semester. Torej, kako bo s cilji trajnostnega razvoja? Ali bi s tem res lahko nadomestili strategijo Evropa 2020 po letu 2020? Zato potrebujemo financiranje in mislim, da bi to lahko predstavljalo dobro priložnost. Zakaj torej govorimo o zelenih lastnih sredstvih in zakaj mislimo, da imajo ta zares velik potencial? kot rečeno. Obstajajo eksternalije, ki niso prenešene, ki niso zajete v naših realnih cenah. To pomeni, da so naše realne cene subvencionirane in kot smo že slišali, o tem bomo razpravljali pri pripravah naslednjega evropskega proračuna, razpravljalo se bo o rabatih in učinkovitosti evropskega proračuna vendar pa moramo nadomestiti tudi to vrstne zunanje stroške, ki jih povzročajo drugi, recimo zdravstveni proračun in tako naprej. To je nekaj, kar drago stane tako na nacionalni ravni kot na evropski. Prav tako se moramo pogovoriti o podnebnih spremembah, degradaciji okolja in migracijah. Vse to se ne konča in ne zaostavi na naših mejah. Imamo javne dobrine, na katere ne moremo nalepiti cene, ampak to je vseeno nekaj, kar zares potrebujemo. In preko se tega lotimo, lažje bo vse skupaj opraviti. Vsi vemo, da so ukrepi za okolje, socialni ukrepi in tako naprej povezani in vse skupaj nas lahko še drago stane v prihodnosti. Ampak kakšna je realnost? Če si ogledamo prihodke iz davkov v 28 državah članicah, vidite, da so visoki davki na prihodke, visok DDV in podobni davki, ki pa je okoljski davek. Tega na tej prosojnici ne morete videti. Zakaj? Če si ogledate, delež okoljskih davkov v primerjavi BDP bo se videli, da ta znaša pod, odstotka, pod dvema odstotkoma BDP-ja. To pomeni, da obstaja še velik fiskalni manevrski prostor, da zajamete tudi prihodke iz tega naslova, ker se da na tem področju še marsikaj opraviti. No, ne bom se dotaknila učinkov na zaposlovanje, ker smo v finančni krizi opazili, da so lahko le zeleni sektori zares ustvarjali nova kakovostna delovna mesta. Stopnje brezposobnosti so še vedno visoke. Eh, sploh ne bi omenjala visoke odvisnosti na področju energije. Še vedno vsako leto porabimo eh, približno 500 milijard evrov za uvoz energije, celoten proračun znaša 145 milijard, torej kje je teh 300 milijard, o katerih sploh ne govorimo. Vse te eksternalije imajo zares ogromne posledice, to predstavlja ogromne stroške. Prišlo je do 10,1 odstotnega povečanja med davki na delovno silo in okoljskimi davki in to je za nas zares pomembno vprašanje in to želimo preučiti. Ne želim se spuščati v dodatne podrobnosti, bi pa omenila, da smo študi v študiji preučili štiri različne instrumente. Trošarine na gorivo, davek na CO2, davek na energijo in kazni, ki jih je naložilo Evropsko sodišče. Preučili smo njihovo. Preučili smo uh, okoljsko učinkovitost, gospodarsko, socialno učinkovitost in poštevanje načela subsidijarnosti pri teh štirih področjih povsod še obstaja velik potencial, da se ta področja bolje izkoristijo in da se iz njih več prispeva v evropski proračun. Še vedno pa nas čakajo številne naloge, preden to lahko dosežemo. Pred, poznamo vsa dejstva, vsi vemo vse, te številke so nam znane, ampak eh, seveda je težko za evropske volilne okraje, da o tem spregovorijo. In zato poskušamo mi sporočiti vsa ta dejstva različnim ciljnim skupinam. Osredotočili smo se na osem različnih tem. In zelo vesela sem, da je skupina Monti tudi upoštevala tako imenovane Border Carbon Adjustments, ki so jih vključili v poročilo kot način, da se borimo proti emisijam CO2 na zunanjih mejah in da se borimo tudi uh, na področju konkurenčnosti znotraj EU. V študiji smo opredelili različne ciljne skupine, na to se bom še vrnila in potem smo si ogledali, kako bi lahko odpravili skrivnosti glede različnih vprašanj, ki jih poznamo na področju okoljskega obdavčevanja in kako bi to lahko predstavili tem ciljnim skupinam. Obsredočili smo se na vprašanja na področju gospodarstva, sociale, torej evropsko razsežnost in še okolje. Poskušali smo si ogledati, zakaj je tako težko sporočiti resnična dejstva. Zakaj se vedno najprej vprašamo, kako je s konkurenčnostjo? Upam recimo, da je prisoten tudi kdo z Danske in Švedske, saj so tam davki izjemno visoki. Mislim, da eh, Švedska obdavčuje emisije, tone, emis, tono emisije CO2 s 38 evri, pa je ena izmed najbolj konkurenčnih držav. Kako je s socialno enakostjo? Znanstveniki vedno znova ponavljajo, da je v primerjavi z drugimi oblikami obdavčitve, recimo davki na delovno silo, davki na DDV, so ti davki manj regresivni. Kako je z učinki na okolje? Številne zgodbe dokazujejo, da ti davki ne vplivajo škodljivo. Kaj je načelo subsidijarnosti? Ne moremo se boriti proti migracijam le na nacionalnim mejam, ne moremo se boriti proti podnebnim spremembam le v posameznih državah. Zato moramo preučiti, kako združiti moči. Ne želim se spuščati v podrobnosti, rada pa bi pokazala še zadnjo preglednico davka na oglik, kjer smo si na levi izbrali določene kategorije. Potem pa smo poskušali najti argumente, zakaj bi se lahko uporabljal davek na oglik. Preučili smo recimo vprašanje, kako je z gospodarskimi učinki. In poskušali smo ugotoviti, kako bi lahko Evropska unija investirala v bolj zeleno, bolj oglično neutralno gospodarstvo in kako bi odstranili povezavo med gospodarsko rastjo in emisijami CO2. Tega smo se že lotili, je pa treba to delo prav gotovo pospešiti. Vprašanje enakosti, kako je s tem? Kot sem povedala že prej, okoljski davki so manj regresivni kot DDV in drugi podobni davki. Zato potrebujemo ukrepe za kompenzacijo, ki jih že najdemo v drugih državah, ki že uporabljajo to vrstne okoljske davke. Vendar znova, brez nacionalnih parlamentov, brez državljanov, brez pomoči drugih institucij nam ne bo uspelo. Je pa to vse evropsko vprašanje. Evropa ni le administracija v Bruslju, to ste vi, to so države članice in državljani. Evropa se je že zavezala in z njo tudi države članice na pariškem sporazumu, da bo dosegla določene cilje, hkrati pa preučila tudi konkurenčnost in razporeditev na različnejših učinkov. Za zaključek bi povedala še nekaj predvsej preprostega. Povejte mi, kaj obdavčujete in česa ne, kaj porabite in česa ne. In jaz sem vam povedala, kateri so vaši dejanski cilji. Sama si želim, da čez sedem let ne bomo več sploh govorili o tem, ker bo evropski proračun in ker bodo evropska lastna sredstva predstavljala prav tisto, prav tiste prioritete, ki smo si jih zastavili skupaj na nacionalni, lokalni in tudi na evropski ravni. Najlepša hvala. Merci, madame, pour cet exposé extrêmement clair. Hvala lepa za to zelo jasno predstavitev, ki kaže, da je kar nekaj škandalov v zadnjih letih, LuxLeaks, eh, panamski dokumenti in tako naprej. Nekaj, kar kaže na to, da se tudi evropske države konkurirajo med seboj. Tako da smo tu, mislim, da v res osrčju te razprave in tega premisleka. Tako da hvala lepa še enkrat za vaš prispevek, ki nas poziva k temu, da skupaj upravimo premislek o tem, kakšni so naši cilji, kakšno vrsto družbe želimo promovirati. Besedo dobi gospa Nerudova iz Češke republike. Če se lahko omejite na 10 minut, vam bom hvaležen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes bi predstavila naš projekt Fairtex v zvezi s financiranjem EU, ki je usmerjena v trajnost in vzdržnost. To smo predstavili tudi na zasedanju skupine na visoki ravni decembra 2016 in sama bi predstavila ne le naša stališča, temveč tudi potegnila usporednice med našimi predlogi in poročilom Monti. Kakšni so naši predlogi iz tega poročila? To temeli na dveh utemelitvah, dveh načinih razmišljanja. Trenutni sistem lastnih sredstev EU je, ne prispeva k doseganju osrednjih evropskih ciljev, kot so ti zapisani v strategiji Evropa 2020 in kjer je najpomembnejša pametna, trajnostna in vključujoča rast. Drugi glavni razlog našega poročila je to, da še vedno obstajajo vrzeli pri trajnosti in vzdržnosti, z davki pa bi lahko te vrzeli odpravili. Počaščeni smo in zelo veseli, da sta ta dva glavna razloga odražena tudi v poročilu, poročilu skupine na visoki ravni. Poročilo omenja načelo usmerjenosti v trajnost in vzdržnost, pa tudi lastna sredstva, ki temelijo na davkih, kot način, s katerim bi lahko odpravili vrzeli, ki še obstajajo. Kakšne te vrzeli so? Kot prvo, eh, mi navajamo vse večje breme davkov na delovno silo. Približno 53 odstotkov celotnega obdavčenja predstavljajo prav ti davki v celotni Evropski uniji. Druga vrzel je vse manjši pomen korektivnih davkov. Ko smo pričeli uvajati okoljske davke, so ti znašali približno 7,2 odstotka, zdaj so malce več kot 6 odstotkov. Tretja vrzel je zelo intenzivna davčna konkurenca, kar pomeni tudi prenose prihodkov, erozijo osnov in s tem povezani škandali. Četrta pomankljivost je ustrezno spoštovanje davčnih predpisov in davčne goljufije. To zajema DDV, davek od dohodkov pravnih družb in tako naprej. In potem še peta vrzel, vse manjša progresivnost davčnih sistemov. To pomeni, da je prerasporeditvena moč obdavčitve nekaj, kar se zmanjšuje. Socialno vključevanje je s tem vse bolj šipko in neenakost narašča. Zato v našem dokumentu predlagamo poleg vseh meril, ki so že bila našteta, da omenimo še trajnost. Zelo veseli smo, da so naša mnenja v zvezi s tem odražena tudi v poročilu Monti in da je koncept štirih stebrov trajnosti, kot smo ga predlagali mi, prav tako zajet v poročilu. Govorimo o E, gospodarski vzdržnosti, socialni trajnosti, okoljski trajnosti in institucionalni trajnosti. Poudarjamo, da je institucionalna trajnost nekaj ključnega, kajti brez tega pravni okviri ne delujejo in sploh ni možnosti zbrati dovolj davkov. Institucionalni stebr, institucionalna trajnost oziroma vzdržnost je izjemno pomemben stebr. Kar se tiče gospodarske vzdržnosti, Eh, s tem gospodarsko rast postavljamo na drugo raven. Ne govorim o kvantitativni rasti, govorimo o kvalitativni rasti, kar je pravzaprav pametna rast. Govorimo tudi o fiskalni vzdržnosti, o eh, tem, da si lahko privoščimo pobiranje davkov, o gospodarski blagini, o socialni trajnosti, govorimo o socialni vključenosti, koheziji in mobilnosti, o dobrobiti vseh, o vsem tem, kar je zajeto tudi v strategiji Evropa 2020. Kar se tiče okoljske trajnosti, bi lahko lastna sredstva EU prispevala k zmanjšanju nesnaženosti zraka, spodbudila zelene inovacije in tudi obnovljive vire energije. V stebru kulturne oziroma institucionalne trajnosti bi poudarila, da ne gre le za institucije, gre za sklope pravil, ki jih potrebujemo. Tu mislimo na horizontalno usklenitev obdavčenja govorimo o neum, davčnem neumešavanju in pravični razporedit, razporeditvi davčnih bremen v celotni Evropski uniji. Zakaj bi določene davke uporabili kot lastna sredstva EU? Nekaterih področji se ne da upravljati le na nacionalni ravni, gre za veliko mobilnost davčnih subjektov, davčnih zavezancev, erozijo osnove in prenos dobičkov, prav tako gre tu za čezmejna vprašanja, ki se jih tudi ne da vseh urediti na nacionalni ravni. Davek na ravni EU kot lastno sredstvo bi prav tako lahko razrešil situacijo tako imenovanih freeriderjev. In s tem bi se lahko izognili tudi izračunu neto saldo. Uh, držav članic, kar je bila danes že omenjena kot pomankljivost. To je težko izračunati v vsakem primeru in marsikdo to izrablja v svoj prid. Če si ogledamo poročilo, je po našem mnenju najbolj inovativen del ta, da se omenjajo različne možnosti obdavčitve, ki smo jih mi analizirali in predlagamo, da se to predstavi kot košarica lastnih sredstev. Opozorila bi na predloge, ki smo jih ocenjevali mi in sicer ali bi s temi ukrepi lahko odpravili obstoječe vrzeli. Gre za CCTB, davek na finančne transakcije, davek na letalske vozovnice in tako naprej. Pri eh, konsolidirani davčni osnovi za davek na dohodke pravnih oseb bi s tem lahko odpravili vrzeli intenzivno davčno konkurenco, posredno bi lahko prek omejitve davčne, erozije davčne osnove in prenosa dobičkov zmanjšali breme davkov na delovno silo. tem bi lahko tudi razrešili vprašanja glede spoštovanja davčnih predpisov in davčnih goljufi, predvsem kar se tiče agresivnega davčnega načrtovanja in podobnega. Prav tako smo raziskali, kakšen bi bil potencial za prihodke CCCTB in CCTB in ali bi s tem lahko eh, nadomestili lastne sredstva iz naslova DDV oziroma BND. In tu lahko vidite predstavljena dejstva. S CCCTB bi lahko v celoti nadomestili lastna sredstva iz naslova DDV razen v Cipru. Kar se potiče CCTB, je situacija enaka. Ponovno pa Cipr ne bi zmogel zbrati dovolj davkov, da bi se lahko v celoti nadomestilo lastno sredstvo iz DDV. Pri lastnih sredstvih iz naslova BND govorimo v glavnem o delni nadomestitvi, ker večina držav članic ne bi uspela zbrati dovolj sredstev, da bi v celoti nadomestili lasna sredstva iz BND. Navek na finančne transakcije, s tem bi se lahko izognili davčni konkurenci, s tem bi izboljšali vlogo korektivnega obdavčenja v EU in s tem bi lahko odpravili eh, izogibanje davkov in davčne utaje. Potencial za prihodek od tega davka. S tem bi lahko v celoti nadomestili lastne sredstva iz naslova DDV v osmih državah članicah. Ehm, na podlagi enega izračuna, na podlagi drugega v dvanajstih. Le Francija in Nemčija bi lahko z uporabo tega davka povsem nadomestila druga lastna sredstva. Kako bi bilo z izvajanjem davka na letalske vozovnice zaradi emisije oglika? tu ni povezave med intenzivnostjo emisij oglika in ceno letalske vozovnice. E, le polovica držav članic ima takšen davek, ni pa, ta, ni pa višina tega davka povezana z emisijami CO2. Izvedli smo izračune za potencial za prihodek pri tem davku. smo razmišljali, da bi uvedli davek glede na tono emisij CO2 in tu si lahko gledate različne scenarije in različen potencial tega davka, ki bi ga lahko izkoristili. In še zadnja prosojnica, davek na oglik. Ukvarjali smo se tudi z možnostjo uvedbe tega davka. In tu lahko vidite potencijalen prihodek glede na ceno na tono emisij CO2. In še za konec. Tudi ta del je zajet v poročilu skupine na visoki ravni. In zares smo veseli, da poročilo vsebuje različne pristope, eh, različna področja uporabe lastnih sredstev Eh, iz različnih davkov in najpomembneje povezujejo se prihodki in odhodki EU, uvaja se koncept evropskih javnih dobrin in evropske dodane vrednosti kot predpogoj za reformo usmerjeno k trajnosti. Hvala lepa. Merci, madame. Hvala lepa hvala za zelo poglobljeno analizo, za predloge, za oceno različnih lastnih sredstev, ki bi jih lahko mobilizirali in eh, bolje koordinirali prakse držav članic. Tako, zdaj pa prehajamo na izmenjavo mnen. Besedo boste dobili tisti, ki ste želeli besedo. prosim, tri minute vsak in eh, čas bom nekako moduliral tako, da boste vsi dobili lahko besedo. Prvi. Gospod eh, Gregor Pireski, član Polskega senata in predsednik odbora za proračun, član prične skupine EKR. Hvala lepa, gospod predsednik, najprej čestitke gospodu Montiju in skupini strokovnjakov za pripravo tako dobrega poročila za nas. Zaključki tega poročila na določenih področjih so vsekako lahko deležni naše močne podpore, predvsem načelo uravnoteženega proračuna EU. To je pomembno, kot je dejal predsednik, namreč Evropska unija nikakor ne sme biti stranka naših bank. To je zelo pomembno načelo. Prav tako zelo pomembno je povdariti zamisel o prestrukturiranju in poenostavitvi in razjasnitvi proračuna EU. to je ideja, ki jo vsekako lahko podpremo. Še posebej, kar zadeva rabate na prihodkovni strani proračuna, to za misel vsekako podpiramo. Mislim, da določeni elementi tega poročila zahtevajo vendarle dodatno analizo. Sploh v zvezi z določenimi vidiki gospodarske dejavnosti podjetij v Evropski uniji. Še posebej obdavčitev oglika je potrebno analizirati v luči konkurenčnosti evropskih podjetij. Omejevanje konkurenčnosti naših podjetij namreč lahko ima učinek tudi na druge prihodke evropskega proračuna. Tako da to zadevo je treba dobro preanalizirati. Zato bi se raje osredotočil na iskanje novih prihodkov in predvsem bi se osredotočil na davek na finančne transakcije. Tega je lažje uvesti, prav tako se zdi bistveno bolj pošten v očeh različnih držav članic, ki sestavljajo Evropsko unijo. Zdaj na odhodkovni ravni imamo PDEU, pogodbo o delovanju Evropske unije, ki zahteva financiranje določenih politik. Tako da z tega vidika je proračun dokaj tog in je premalo fleksibilen. Zato podpiram to temeljno zamisel v tem poročilu, da se pogledamo tudi možnost reforme skupne kmetijske politike in tudi drugih politik, na katere odpade večino odhodkov evropskega proračuna. Hvala lepa. Hvala besedo dobi kolega Karl Fidler, podpredsednik odbora za proračun v spodnjem domu Češkega parlamenta in je neodvisni oziroma nepovezani poslanec. Dobar dan in hvala lepa za besedo. Zelo natančno sem si delal zapiske tekom eh, vaših predstavitev in zaznal sem neko protislovje v slišenem. Če se ne motim, je bil gospod Artuji tisti, ki je dejal, da je delež carinskih eh, prihodkov v evropskem proračunu v upadanju in da se velik povdarek daje predvsem okoljskim politikam. In da mora tudi naša industrijska politika slediti okoljskim načelom. Problem, ki ga jaz vidim, je, da imamo veliko neevropskega blaga na evropskem trgu in proizvajalci drugot po svetu beležijo konkurenčno prednost, ker jim pač ni potrebno spoštovati naših pravil. Sam prihajam iz regije, kjer je zelo močno prisotno jeklarstvo na češkem. Vidim, da nekateri to kimajo in mislim, da veste, kaj mislim. Predvsem imam v mislih kitajsko jeklo. Zdaj, ustrajati na okoljskih ciljih je vsekakor hvale vredna drža, ampak naši trgovinski partnerji morajo prav tako spoštovati ta pravila, če želijo prodajati blago na našem trgu. Ja, mislim, da je edino, kar lahko storimo, to, da se branimo z carinskimi dajatvami, kajti mislim, da ne bi bilo prav, da rečemo, ja, eh, tudi mi ne bomo zdaj spoštovali okoljskih pravil in bomo preprosto eh, dvigovali proizvodnjo. Ne, potrebujemo Eh, zaščitne ukrepe in mislim, da na tem področju Evropa ne opravlja ravno svojega dela in ne varuje enotnega trga ravno najbolje. Prej smo slišali, da je delež carinskih prihodkov v evropskem proračunu v upadanju. No, in tu imamo priložnost, da ta delež povečamo. To bi prav tako pomenilo, da številne naše industrije postanejo bolj konkurenčne. Slišimo tudi, da imamo in vemo, da imamo v Evropi problem z brezposobnostjo, prav tako smo priča hitri rasti produktivnosti in eh, obsega proizvodnje, obenem pa imamo visoko stopnjo brezposobnosti in pomankanje usposobljene delovne sile. In to kaže na to, da naš eh, izobraževalni sistem morda ne daje rezultatov, ki bi jih potrebovali. Hvala lepa. Ja, ta primer jekla vsekakor Evropsko unijo sili v to, da na novo premisli svojo trgovinsko politiko in da razmisli o zaščitnih inštrumentih in ukrepih. Američani uvajajo več kot 250 odstotne davke, Evropa pa z 20 odstotnim eh, davkom na nek način mislim, da ne počne ravno tistega, kar bi morala. Eh, besedo zdaj dobi Izabel Toma, poslanka v Evropskem parlamentu iz skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospod predsednik, tudi jaz se zahvaljujem vsem članom Montijeve skupine, da bomo eh, končno morda vendarle našli izhod iz te slepe ulice, gre za sistem, ki je dokaj eh, nepregleden, govora je bilo o rabati, govora je bilo tudi o finančnih inštrumentih eh, in o, o tej konstelaciji finančnih inštrumentov, na kar nas vedno znova opominjate, gospod predsednik. Eh, še ena ovira je ta, da je naš sistem popolnoma neskladen s zahtevami pogodb gospod Lamasur je jasno povedal, da je pomembno, da bi lastna sredstva predstavljala levi delež evropskega proračuna, čeprav mi vidimo, da prispevke držav članic niso resnična lastna sredstva, ampak so sredstva, ki jih odobrijo države članice. In to posledično pomeni, da imamo proračun, ki se vsako leto nekoliko bolj sesuva z državami članicami, ki se lahko odločijo bodi si za nižanje lastnih eh, nacionalnih proračunov ali za nižanje evropskega proračuna, tako da to je res eh, težavna odločitev. Predstavljam, eh, pozdravljam tudi predstavnike komisije, gospod komisar je moral oditi, koliko vem komisija želi v okviru prihodnega rečetnega finančnega okvira 50 odstotkov lastnih sredstev, to me zelo veseli, prav tako me veseli, da se zauzemate za vsega, fiskalni sistem, ki bo smiseln z pomembnimi cilji okolja in podnebja. Strenjam se s temi cilji, čeprav menim, da bi na tem področju morali misliti tudi na to, da se angažirajo določene investicije za ekološke eh, spremembe. In uh, eh, strenjam se tudi s tem, kar je dejal češki kolega, namreč v Evropskem parlamentu smo glasovali za tako imenovano prilagoditev na meji, ker je nobenega smisla nima, da le evropejci plačujejo eh, ogli, davek na oglik, tako da tudi na meji ob uvozu proizvodov, ki povzročajo izpuste eh, oglika, te proizvode ustrezno obdavčimo. Prav tako se strinjam z davkom na finančne transakcije, da se na ta način omeji finančne špekulacije, predvsem pa Menim, da je pomembno ustrajati na načelu poštene obdočitve, kar so izpostavili tudi naši strokovnjaki. In za najpomembnejše vprašanje je vprašanje davčne pravičnosti, fiskalne pravičnosti, kar je v samem osrčju evropskega projekta, če ga želimo ohraniti. In iskreno menim, da je treba Bobo reči Bob, multinacionalke danes tiste, ki kujejo najviše dobičke, so obenem tudi tiste, ki plačujejo najmanj davkov in ki najmanj sodelujejo pri obveznosti eh, prispevati. Ne spomnim na slavnih nič cela, nič, nič, nič pet eh, odstotka davka, ki ga je Apple plačal v, na Irskem in kar je tudi potem komisija sankcionirala. In mislim, da smo sicer naredili korak naprej, kar zadeva CCTB, ampak smo šele eh, pri vprašanju davčne osnove. In dejstvo je, da je najpomembnejše pri vsem skupaj vprašanje ne o predmetenih eh, eh, lastnih sredstev in to, kot vemo, je edin način, da se tudi ognemo davčnemu dumpingu. Naj zaključim dve kratke prispombe. Najprej subsidijarnost, gospod Lamasor, mislim, da imate pa ponoma prav, kar zadeva integracije, nove integracije obstoječih politik. Tu seveda bi lahko na področju subsidijarnosti marsikaj storili, ampak eh, tu gre lahko tudi za nove politike. Naj vam dam primer, to, kar smo eh, naredili na področju brezposobnosti mladih, potem imamo tu načrt za oživitev gospodarstva, Junkerov načrt, tu pa ni subsidijarnosti. Tako da mislim, da si moramo upati eh, reči, to je mm, pomembno, upati si moramo reči, da ne moramo v vse čas izvajati prerasporeditev sredstev. Videli smo, koliko sredstev eh, smo potrebovali, ko je šlo za eh, inovacije in investicije, koliko sredstev smo morali prerasporediti za begunce in vprašanje varnosti. Poznamo zneske, vemo, zelo dobro, da ne moremo nadaljevati na eh, ta način z eh, prerasporeditvami. Bi povedala še marsikaj, ampak da je drugič, ker se moj čas že zdavne iztekel. Hvala lepa, gospa Toma. Hvala lepa, Sur bo odšel čez par minut in zato mu dajem besedo za pripombe in odgovore. Sedaj po komentarjih strokovnjakov in pa prih poslancov. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem govorcem. No, nekaj pripomb imam in morda tudi kakšen odgovor. Kot prvo, kar je dobro, časovnica pred nami nam bo omogočila se dosti časa, da opravimo dodatne študije, kot so nekateri predlagali, kot naprimer um, eh, polski predstavnik, cikerski predstavnik. In potem bodo v svetu ministru za finance lahko govorili o tem. Kajti, kot je dejal gospod komisar Ettinger in kot je predlagala skupina na visoki ravni, tukaj je cilj to, da se pripravimo za prihodnost. Pripravili bomo reforme in te potem treba uveljaviti. Sedaj je po letu 2020, ko bo že na voljo naslednji večletni finančni okvir. Pa še nekaj, kot smo strujili v skupini na visoki ravni, treba je razlikovati. Na eni strani imamo lahko nova sredstva za proračun 27 držav in potem nova sredstva, nov proračun, ki bi lahko financirali okrepljeno sodelovanje. Do sedaj nismo imeli veliko takšnega okrepljenega sodelovanja, kjer ne bi potrebovali dodatnih sredstev. Ampak po drugi strani pa imamo nekatere projekte, ki jih je že omenil Evropski svet. Tukaj, naprimer, so nekatere področja, ki so lahko precej draga. Naprimer, davek na finančne transakcije eh, iz Beltoma in pa gospod Sekirski sta to menila. Glede, če bo sploh prišlo do tega davka, potem mislim, da bo ta davek financiral okrepljeno sodelovanje. Enako velja tudi z, za um, sredstva ECB-ja in pa za prednostno pravico ECB. Mislim, da če bomo imeli sredstva iz tega področja, potem tudi potrebujemo um, sredstva, ki bodo namenjena za to območje, torej evro območje. Pa še nekaj. Tukaj na začetku, v prvih fazah, um, mislim, da moramo misliti na določene stvari, ki se bodo poznaje še nadgradile. Tukaj bi v silnem imenu rekel takole. Ta CCCTB, torej Evropsko dopolnilo, ali pa del tega davka na prihodek, bi lahko prišel iz tega. In vse skupaj bo mislim, da zahtevalo veliko časa. Upam, da bomo prišli do soglasja za to usklevanje davčne vsega podlage, to ne bo usklajevanje stopen, ampak samo podlage. In potem mislim, da bi lahko del tega bil namenjen evropskem proračunu. Obenem pa moramo biti previdni glede preostanka sveta, naprimer OECD-ja in kot vemo tudi neoameriški kongres je zelo aktiven na tem področju. Potem naslednja pripomba. Nekateri davki so kot nekakšen dejavnik, ki um, je bolj moralnega značaja, naprimer davek na oglik. In v bistvu s temi davki ne dobimo praktično nobenega denarja. Bolj ko so ti davki uspešni pri moralnih obveznostih, torej da ne onesnažujemo, manj bodo ti um, davki dejansko prinesli, finančno gledano. Sveda je to dobro glede oglika, Ampak, gledajte, pogledajte, kaj se je zgodilo pri carinskih dejatvah. Na začetku naj bi s tem financirali proračun, eh, potem so se stvari spremenile. Mislim, da naj bi tukaj dobili kar seznam različnih predlogov, tako da ne bomo imeli samo enega vira. Predsednik Cikerski je govoril in je upravil o teh virih, prihodkov in odhodkov. Imate prav, ja, mislim, da v teh naših predlogih ne smemo poslabšati situacije za evropska podjetja, napravim tujem. In ta davek na oglik, če ga bodo plačevala podjetja, ki prezva Evropske unije, je potem jasno, da moramo enak davek tudi določiti za proizvode, ki se uvaža Evropsko unijo. Torej, tudi tukaj potrebujemo ekvivalent. Potem še nekaj, um, ne glede na to, kaj se dogaja sedaj na drugi strani Atlantika, mislim, da moramo biti zelo pozorni glede carinskih dejatev kot takih. Namreč tukaj se ne moramo kar čez noč odločiti, da bomo povečali te dejatve. Lahko naprimer spremo um, antidampiške uh, dejatve, ampak takšnih carinskih dejatev dejansko ne moramo sprejeti preden gospod Lavasur odide, še nekaj, ta davek na finančne transakcije. To morda tudi pomeni, da se bodo delokalizirale finančne transakcije. Namreč ti se lahko takoj preselijo v tujino, kaj ne? Kot prvo, finančniki pravijo eno, ja, samo to, in kot drugo, jaz v to ne verjamem. komisije tukaj upravlja dobro eh, delo. In naslednja stvar, tukaj osebno govorim, meni se zdi, da v naslednjih letih bomo se pogajali o Brexitu, govori bomo o prihodnosti londonskega citija, citija finančnega centra in vzpostavila se bodo nova razmerja glede finančnih naložb med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Potem bo tukaj nova ameriška zakonodaja, za regulacijo ali pa deregulacijo. In mislim, da tukaj, na tem področju, ki ste ga vi omenili, predsednik, ne bo veliko napredka. Mislim, da bo to potem šele v drugi generaciji lastnih sredstev. Ampak kot rečeno, to je samo osebno stališče. Hvala lepa, Alana Masur. Sedaj pa ponovno govorci, poslancev. Antonijo Misjani, član odbora za proračun za programiranje iz SND, torej eh, iz italijanskega parlamenta. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Proračun in trenutna struktura eh, proračuna Unije je vsekakor zelo pomemben dejavnik krize Evropske unije, kar zadeva proračun in evropski projekt Montijo to poročilo predstavlja zelo zanimivo izhodišče in uh, mislim, da se lahko v veliki meri strinjamo. Uh, kritične točke trenutnega proračuna so izpostavljene tu in uh, k temu se zdaj ne bi, ne bi vračal, bi pa uh, izpostavil vendarle nekaj uh, misli glede predlogov, ki smo jih slišali. Vsekakor je pomembno, da se okrepi. Uh, pomen lastnih sredstev, težo lastnih sredstev, eh, predvsem v primerjavi z prerasporeditvami iz nacionalnih proračunov in pomembno je najti nova lastna sredstva eh, in predvsem to povezati z evropskimi politikami, notrni trg, eh, enotni trg, davčna koordinacija in usklajevanje in seveda energetska politika, okolje, boj proti podnebnim spremembam in In moram reči, da se mi je zdelo zelo zanimivo to, kar smo slišali v prispevkih danes, kar zadeva tako imenovane zelene, zelena lastna sredstva. Mislim, da je nujno, da se odpravijo eh, nepregledni koritijski mehanizmi, rabati, ki so jih pred leti izpogajale posamezne države članice. Prav tako je pomembno, da se spoštuje načelo subsidijarnosti v proračunu. Gre za proračun, ki seveda je lahko variabilen po strukturi glede na eh, naloge, ki jih izvaja Evropska unija v danem trenutku. Prav tako se mi zdi pomembno, kar zadeva soglasje evropskih državljanov, kar zadeva zadeve Evropske unije. Tu potrebujemo pomembne kazalnike, da bomo lahko bolje, bolj poglobljeno eh, opredelili eh, stroške in eh, koristi in neto bilanco stroškov Evropske unije. Kajti mislim, da tu ne gre zgolj za denarni, monetarni pogled na stvari in to mislim, da je nekaj, kar zelo, zelo izkrivlja pogled, ki ga imajo državljani evropskih držav na proračun. Še nekaj zaključnih mislih. Če je cilj, ki mislim, da se večina nas nagiba v tej smeri, če je torej cilj eh, nek ponovni zagon projekta skupnosti v Evropski uniji, potem menim, da je potrebno storiti nekaj tudi na področju proračuna. Proračun danes predstavlja en odstotek eh, BNP, to je torej nerelevantnost velika rasti eh, in zato mislim, da Večanje obsega proračuna ne sme biti tabu. Seveda je hvalevreden cilj eh, fiskalna neutralnost, spoštovanje načela subsidijarnosti, ampak eh, nekega ponovnega zagona Evropske unije si ne moremo predstavljati s tako omejenim eh, obsegom proračuna. Državljani in podjetja seveda ne morejo plačevati še več davkov, ampak pomembno je, da se določene proračuna Eh, politike izvajo na evropski ravni, kajte na ta način se lahko s energetskimi učinki eh, ustvarjajo prihranki. In tu je tudi vprašanje eh, izdajanja obveznic na ravni EU, tudi to je eden od morda novih inštrumentov, s katerimi se lahko zbirajo sredstva tudi iz vedika zelo visokega, visoke bonitete, ki bi jo imela takšna evropska obveznica. In še zadnja zadeva, pomembno je, da se bolj vključijo Nacionalni parlamenti v tudi neformalne razprave okrog evropskega proračuna, to je nekaj, kar je ne le primerno, ampak je celo nujno in eh, je to vsekakor potrebno predvideti. Hvala. La parole est maintenant à... Euh, voilà. C'est pas. Norbert Brapa. Iz Bundestaga, torej nemškega gospoda Argumenta, je član odbora za proračun iz um, eh, CDU, CSU. Gospod Brakman, pa se odzvaj. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj točk bi še osvetljil in omenil v zvezi z vprašanjem lastnih sredstev. Morda bo to vprašanje potem prijetnejše ali pa tudi ne bomo videli. Vi sami ste omenili, da bi še vedno potrebovali tudi dogovor oziroma preučevanje strani nacionalnih in Evropskega parlamenta, ko gre za prenovo tega sistema. Omenili ste tudi Evropsko službo za zunanje delovanje in na tem področju smo si mi zamislili nekaj ustreznega, se pa to postavlja pod vprašaj. Ali so to spremljali tudi nacionalni parlamenti in kako je potem z možnosti za varčevanje. Na drugi strani se pa tudi pojavljajo vprašanja, kako je z večletnim finančnim okvirom, ali naj bi ga obdržali ali ne. To načrtujemo za sedem let vnaprej. Pravite pa tudi, da bi na poti lahko naleteli na težave, kot so recimo izredni dejavniki, kot naprimer migracije. Pravite, da naj bi ta sklad bil uh, ustanovljen uh, izven teh ustan uveljavljenih pravil. Hkrati pravite, da ne bo kreditne zmogljivosti, ampak potem se še vedno lahko pojavljajo takšni posebni dejavniki. Zato sprašujem, ali ne bi bilo morda bolj smiselno odpraviti ta sedemletni finančni okvir in se potem znotraj nacionalnih parlamentov dogovorimo o enoletnem ali dvoletnem finančnem okviru, da smo tako lahko prilagodljivejši. Prav tako bi postavil vprašanje, če boste opredelili določena pravila, ki bi zagotavljala finančno stabilnost, bi to pomenilo tudi, da v tem trenutku še vedno 28 držav članic odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane v evroobmočju. Te pripravljenosti zaenkrat še nisem slišal, da bi jo kdo izrazil prav nasprotno. Evropska komisija zdaj podaja številne predloge, kako bi lahko eh, zagotovili še več odhodkov, ni pa pripravljenosti, da bi se strožje držali pogodb, ki so bile sklenjene. Zato je to vprašanje, ki je zelo pomembno za zaupanje držav članic in državljanov, ki ga ti imajo evropske institucije. Če bi imeli dovolj zaupanja, bi se lahko pogovarjali tudi o dodatnih možnostih in svoboščinah tudi za evropske institucije. Si, la parole est maintenant à Gérard Depré. Sedaj pa Gérard Depré, ki je član odbora za proračun v Evropskem parlamentu iz Belgije in je soporočevalec za lastne sredstva. Hvala, predsednik. Zelo na kratko. Pirat, čestitam članov skupine Monti, oziroma sem govoril sem odprej s tema dvima govorkoma, kaj ti mislim, da so bile to zelo jasne predstavite, tudi tehnično zelo izpiljene. No, gotovo ne boste presenečeni, če rečem, da da torej želimo zgraditi nov sistem lastnih sredstev, sem soopračevalec, tukaj se vse strinjamo. Trenutno imamo ta sistem, različne rabate in ta odstopanja, kaj je nelegitimnost teh skladov, zuna proračuna in tako dalje in tako dalje. Veliko je tega, potem se veliko govori o tem pravičnem povračilu in to je nevzdržna situacija. Zato potrebujemo proračun, ki bo dejansko instrument za financiranje naših politik, pa tudi zato, da se soočimo z novimi izzivi. Tako da proračunski instrumenti dejansko služijo doseganju novih ciljev. No, sogovorci gotovo vedo, da mi nismo tisti, ki odločamo proračunu, vi ste tisti, ki odločate proračunu. Ko govorimo o lastnih sredstvih, o večletnem finančnem okviru, se te odločitve spremejo v državah članicah, torej nacionalni parlamenti to tudi podprejo. In zato potrebujemo vsebinsko razpravo z nacionalnimi parlamenti o nekaterih ključnih vprašanjih. In med temi vprašanji bi rad omenil par stvari. Govorili bomo torej še o lastnih sredstvih in mislim, da bo ravno to potem usmerilo naš razmislek. Kot prvo, nekateri ste že govorili o tem, ampak ali se lahko v nacionalnih parlamentih dogovorite o naslednjem? Na koncu bi, naprimer, 50 odstotkov evropskih proračunskih sredstev prišlo iz vlastnih sredstev. Nacionalni prispevki pa naj bi presegli 50 odstotkov. Ali je to cilj, glede katerega se lahko strinjate ali pa strinjamo, potem kot drugo, kot je že predsednik prepovedal to pravilo enega odstotka um, glede na BDP, ali je to sveto pravilo, ali pa se da o tem pogajati, ali bi lahko povečali ta odstotek na več kot en odstotek uh, evropskega BDP-ja za evropski proračun. Ali pa je to popolnoma uh, sveto in se ga ne da dotakniti. Potem naprej, kot so že povedali strokovnjaki, ta sistem novih lastnih sredstev ne more temeljiti samo na enem viru sredstva, potrebujemo košarico virov. Zakaj košarico? Iz več razlogov. Kot prvo, nekatera sredstva imajo različne učinke po državah članicah, to so pokazali še strokovnjaki, potem drugo, kot je povedal gospod Lamasur, nekateri davki se sami sebe uničijo, bolj ko so učinkoviti, manj prinašajo, potem naprej imajo tudi lastna sredstva, kjer se stvari pozitivno razvijajo, torej se povečujejo progresivno na takšen način, da ne morejo potem dodajati preveč plasti. Potrebujejo pravo izbiro teh košaric, teh virov sredstev. To bo zelo pomembno. Zato potrebujemo vsebinsko razpravo z nacionalnimi parlamenti o tem, kakšen bo značaj teh košaric in pa kakšne bodo značilnosti. Potem četrta zadeva. To pomeni vprašanje o tem, kako bi uvajali lastne sredstva in na kakšen način konkretno bi to storili. Vi ste o tem že govorili. Komisija bo morala podati nove predloge do konca tega leta o novem večletnem finančnem okviru. Torej, to za sedem let potem določa, kako se pravljajo ta sredstva. To je kar velika omejitev, kajti potem se je ne mogoče odzvati na aktualne zadeve. In potem naprej še Brexit. Če bomo torej imeli takšen Brexit, kakšne bodo posledice tega Brexita? Glede na prve številke, bi rekel takole. Prihodki naj bi se znižali za 10 milijard evrov. To so približne številke. Torej, to je precejšnje znižanje na to se lahko odzovemo na več načinov. Lahko zmanjšamo odhodke, tega si ne želim, ali pa povečamo prihodke na drugačen način. Kot rečeno, 10 milijard, potem ko se že upošteva um, tudi odhodke, ki ne bodo več namenjeni za Združeno kraljestvo, torej 7 milijard, še vedno potrebujemo 10 milijard bo te razlike. Torej 10 milijard bo zmanjkalo. Ali lahko že v začetku rečemo, da bomo to financirali iz novih lastnih sredstev, iz košarice lastnih sredstev, tako da ne bi bilo treba povečati prispevko nacionalnih držav in to bi seveda imelo velike učinke za države članice in za njihove proračunske uh, vire oziroma breme. Uh, gospod predsednik, končuje samo moment, potem ima tukaj še dodatne prihodke, ki lahko imajo določeno težo čez nekaj časa. Namreč, uh, ali bi nacionalni parlamenti lahko podprli naslednje. Imamo prihodke, ki izhajajo iz specifičnih evropskih politik, naprimer politika za konkurenco in pa spoštovanje te politike, treba konkurenčnosti. Tukaj ima tudi določene sodbe Evropska sodišča. Ali je sedaj legitimno reči, da naprimer imamo določene globe, ki se poberajo ravno zaradi evropske politike. Ali to lahko damo v evropski proračun? Še en primer in potem končam. Naprimer, imeli bomo novo dobritev za to, da se um, vstopi na evropsko zemlje. Ljudje bodo morali plačati, da se pride naprimer v Evropo, kot so to že uveljavili američani pred, pred nekaj časa. Torej, ali bi s tem prihodkom lahko financirali evropski proračun? In za podobne primere, ko bo neka specifična evropska politika, ali lahko potem rečemo, to bo specifično namenjeno za evropski proračun, kot vir sredstev za evropski proračun. Toliko glede teh vprašanj, um, mislim, da je to zelo pomembno. Hvala se da pa kolega Sasim, član polskega parlamenta, predsednik odbora za javne finance in uh, tudi član IKRA. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem... Hvala lepa, gospod predsednik. Predvsem hvala za to e, možnost in priložnost za sodelovanje v tej zelo e, zanimivi razpravi, ki kaže na to, kako velik, veliko delo je opravila skupina gospoda Montija, tako da čestitke gospodu Montiju in vsem članom njegove skupine, ki se je lotila tega pomembnega dela. Predvsem je treba povedati, to, da številni elementi tega poročila, številna, številni zaključki tega poročila zaslužijo našo podporo. E, vprašanje rabatov, če to odpravimo, bo celoten evropski proračun bistveno bolj pregleden. To je tudi zelo pomembno z vidika prebivalcev držav članic Evropske unije, ki želijo vedeti, kako deluje Evropska unija, kako se sprejemajo evropski dokumenti. Eden najpomembnejših dokumentov te vrste je evropski proračun in zato je pomembno, da je to pregleden dokument. Kar zadeva neko filozofijo zdaj iskanja dodatnih prihodkov, eh, lastnih proračunskih eh, virov, torej mislim, da se je potrebno lotiti določenih vprašanj, še posebej, naprimer, davek na finančne transakcije, to bi bilo vredno preučiti. Vsekakor pa bo zahtevalo uh, večji premislek vprašanje obdavčitve oglika. Ne le z vidika potreb po konkurenčnosti celotnega ruskega gospodarstva, ampak je nujno, da se zagotovi tudi določena mera evropske solidarnosti. To je temelj Evropske unije. Mi, države članice Evropske unije, smo države eh, še vedno z različnimi stopnjami razvoja. Eh, to je tudi eh, zgodovinsko dejstvo. Gospodarstva naših držav, tudi gospodarstvo Polske, je v veliki meri odvisno od premoga kot vira energije. In če bi zdaj v tej točki zelo forsirali druge rešitve, bi to zopet rodilo idejo rabatov, od česar pa se želimo oddaliti. Tako da dejstvo bi bilo, da bi bili ti rabati zopet, zopet potrebni, ampak tokrat za druge države. Tako da vsekakor si je vredno podpreti te rešitve, ki so jih omenili tudi moji predgovorniki in na ta način bi eh, od držav izven EU eh, zahtevali sodelovanje v eh, rešitvah, ki prispevajo k ohranjanju naravnega okolja. In tu vsega, kar potrebujemo, neke vrste carinsko dajatev za te države. To se mi zdi najboljši možen način, čeprav je mnenje gospoda Lamasurja, ki je govoril o tem, da moramo biti zelo previdni, kar zadeva carinske dajatve, tudi to mislim, da moramo upoštevati. Hvala lepa. Ja, ampak davek na oglik na zunanih mejah. To bi nekako lahko bila carinska dejatev. Sedaj pa François Mark, senator iz Francije, eh, iz socialistov in tudi član odbora za finance, eh, bil tudi splošni pračevalec v tem odboru. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem govorcem ki so nam povedali marsikaj zanimivega o teh usmeritvah pri poročilu, skupine na visoki ravni. In sem vesel vseh teh pripomb, kajti kot pravite, imate soglasje o tem, kje je problem in pa o tem, kako naprej. Torej, kakšne so izjave, kakšne so nameni za prihodnost. No, ampak iz teorije v prakso, od besed do ukrepov, to seveda um, pomeni dolgo pot. Sedaj, glede vsebine, seveda ti nameni so hvale vredni. Tukaj bomo z takšnimi sredstvi dobili več na evropski ravni in tudi nekaj prihranili na nacionalni ravni zaradi ekonomije obsega. No, potem pa nekateri pravijo, da se bo EU bolj sretočila na politike, ki prinašajo dodano vrednost. In potem se lahko vprašamo, kaj to pomeni. Kje bo kje se spremenilo v evropskem proračunu in pri katerih programih bo treba nekaj privrčevati. To ni čisto jasno, konkretno. Potem še nekaj vprašanj, bolj tehničnih vprašanj. Danes marsikoga skrbi predvsem predvidljivost nacionalnih prispevkov v evropski proračun naj povem, primer Francije, naprimer leta 2013 smo imeli 3 milijarde evrov, več, kot je bilo predvideno, in za druga leta tudi milijardo manj, e, torej velik e, razmak. Predvidljivost je torej problem. Če so stvari predvidljive, potem je lažje načrtovati za prihodnost. Ali se to pošteva pri vaših ciljih? Torej ta predvidljivost. Potem naprej, to pravično povračilo? Tudi to vprašanje se večkrat zastavlja, kot ste tudi vi omenili. Mislim, da se vsi strinjamo, da je treba narediti več stvari za to, da razložimo za to javno mnenje. Torej, zakaj so naši skupni ukrepi na evropski ravni legitimni? In zato me zanima, ali komisija in parlament namerata kaj narediti že leta 2017 v tej smeri. In kakšne kazalnike bi lahko uporabili za to, da obogatimo skupno analizo in kako lahko pripravimo dobre argumente za to, da bomo potem javnosti lahko razložili, zakaj bomo bolj učinkoviti na takšen in takšen način. Torej, da dejansko je smiselno, da imamo večji evropski proračun. Pa še nekaj za konec gospod Kalfin, mislim, da bo lahko odgovoril na to, kaj ti gospod Lamasur je že očel. Namreč, poročilo skupine visoke ravni za lasa sredstva, tukaj ni bilo nobene možnosti za pristobino ali podavek na cestni promet. To bi potem dali v direktivo za eurovinjeto ali pa, na primer, davek na letalske vozovnice o tem ni bilo govora in me zanima, zakaj ste črtali to možnost v skupini. Ali so to tehnične razloge ali pa politične? Torej, zaradi sprejemljivosti takšnih ukrepov. Hvala. La, la glede, glede predvidljivosti, naprej. Glejte, na eni strani imamo obveznosti in potem plačila in veliko razliko med prvim in drugim. Države plačajo glede torej na plačila. Na začetku pa se glasuje za obveznosti. Naprimer, imamo za 157,8 eh, milijard obveznosti za 2017, potem plačila pa so 130 milijard, veliko manj. In kaj vidimo? Plačil ne zahteva država članice prihaja do zamud pri uveljavljanju različnih programov in to je velik problem za nas. Zakaj tukaj gre? To me zanima tudi um, nacionalni poslanci, zanima me. Ali je problem v tem, da imajo nekatere države težave, kajti naprimer um, se ne pokriva vseh stroškov in vseh proračunov, Ali se včasih potem zgodi, da se države umaknejo, zato ker je težko dopolniti finančna sredstva iz svojih sredstev. Potem naprej, ali morda problem v kompleksnosti javnih razpisov iz Evropske unije, zato, da se potem sprostijo ta sredstva. To me res zanima. Vedno se ta sredstva na koncu vračajo, kajti na začetku je bilo nekaj predvideno in potem na koncu sredstva niso bila uporabljena v praksi. To je res velika težava, kajti Evropa želi spodbuditi naložbe in ko začnemo za večletnim finančnim okvirom, potem dve, tri leta ni nič in potem na koncu imamo še ta učinek jojo, kot je že omenil gospod Depre. Namreč na začetku MFF-ja je malo plačil in potem na koncu MFF-ja pa vidimo kopičene teh predpisov in veliko je neplačil, kot smo že tudi videli ob koncu prejšnjega obdobja 2013. Sedaj pa Vladimir Manka, evropski poslanec iz socialistov in demokratov. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik radi podprli to, kar ste ravno kar povedali, gospod predsednik. Primaklaj v racionalnih proračunih je problem in to je razlog uh, za ta pozna plačila, to, kar je tudi že komisija povedala. In to potem pomeni te težave za večletno finančno črtovanje. Imamo naprimer župane iz držav, ki se pritožujejo, ker sredstva niso prišla do njih. Sistem ne deluje gladko. Nekaj je predvideno, ampak potem v praksi pa stvari ne tečejo gladko. Naj vam podam primer. Pred tremi leti smo pritiskali na svet, rekli smo, ja, potrebujemo več denarja za Frontex. Ta agencija ščiti naše zvonane meje. In oni sami so rekli, ja, to je nujno. In svet je rekel, ne. In potem so se zgodile katastrofe. svet je potrojil proračun za to na koncu. In torej to ni bilo v redu. Moramo spoštovati rimsko pogodbo in poskati lasna sredstva. In sem vesel, da je ta skupina gospoda Montija je opravila svoje delo, gospod Kalfe in drugi so pripravili to zelo kakovostno poročilo. In sem vesel, da je v tem dokumentu govora tudi o zelenem proračunu za Evropo. No, mislim, da je prav, da se obdavči izpuste, ki je prihajal od teh izpustov. To je način, kako pomagati našim proizvajalcem, kajti če ne, jih bomo izrinili z trga. Mislim, da je ravno ta pristop eh, dober tudi za spoštovanje pariškega sporazuma, torej takoj pomagali in evropskem proračunu in okolju in spoštovali obveznosti. Evropski državljani mislijo, da mi samo nekako krademo sredstva iz nacionalnih proračunov, ampak gledajte, 94 odstotkov tega denarja gre nazaj iz Evrope v države članice. Kot je povedal gospod Lamasur, skupaj moramo početi tiste stvari, ki so lahko najbolj učinkovite, torej da je smotrno upravljamo sredstva. Če imamo skupno zunanjo in varnostno politiko, lahko priročujemo 100 milijard evrov na leto in zato potrebujemo pameten evropski proračun potrebujemo proračun, kjer bomo videli in kjer bodo ljudje videli, da so to res um, smotrne um, metode. Hvala lepa, gospod Manka. Sedaj smo pri koncu prispevkov poslancev, ki so tukaj. Gospod Kalfin, vi prosim začnite povejte svoje pripombe, odzive. Na to, kar so povedali strokovnjaki. No, še nekdo se je oglasil. Prosim, kdo ste? Povejte. Merci. L'intervenant est... Jürgen, Anderson? Član odbora za finance? V švedskem parlamentu? Ste iz um, stranke, ki je pridružena skupini um, Evropske ljudske stranke. Prosim, bi se vaša. Thank you.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 vendar pa me ne smete razumeti, da nasprotujemo evropskemu projektu. Prav nasprotno, ta se nam zdi izjemno pomemben in se tudi mora nadaljevati. Vsi moramo sodelovati, če želimo vlogo Evropske unije v svetu okrepiti tako gospodarsko kot politično. To je izjemno pomembno. Tudi sam bi želel povedati, da ne gre za to, da na lastna sredstva gledamo skeptično. Treba se soočiti z izzivi in ne smemo si vsi kot prioriteto postavljati le nacionalnih interesov. Švedska, recimo, ima najvišjo davčno stopnjo na vsem svetu. In ko se sprejemajo odločitve, bi želel povedati, da imamo pri nas izjemno dobro investicije in da je naše gospodarstvo uh, zelo dobro kljub visokim davkom. na svetovni in evropski ravni prihaja do dobrih razvojev. Ne smemo biti protekcionistični. Sami pa zdi dobro, da se zauzemamo za odprtost. Pri nas je odprtost pomembna, zauzemamo se za več prostotrgovinskih sporazumov, več odprtosti, več notranjega trga, boljša porazdelitev premoženja in tako naprej. Prihaja do strukturnih sprememb v industriji. Zakaj govorimo o vsem tem? Včasih dobimo občutek, da je to nekaj, da je proračun EU preobremenjen. Rekli ste, govorili ste o največ enem odstotku in potem so tu še najrazličnejši rabati in drugi elementi, ki jih je treba upoštevati in izračunavati. Proračun EU pa predstavlja le en odstotek. skupnega BDP-ja in le z enim odstotkom se ne da rešiti vseh težav. Treba je razmišljati tudi o drugih elementih, treba je ponovno zagnati rast, razmisliti o tem, kaj se še da storiti za gospodarstvo in tako naprej. To pa potem spet posledično pomeni več birokracije, več administracije in to prav gotovo ne bo rešitev. Ne moremo vedno iskati novih elementov, novih davkov, novih dajatov, to ne bo rešitev. Treba se je zauzemati za to, da bodo evropski državljani tudi lažje prepoznali koristi. Odpraviti je treba birokracijo, ne ustvarjati nove. Zares moramo razmisliti, katere davke bi bilo smiselno uporabljati in kakšne učinke bi to imelo na različne države. Spoštovati je treba tudi to vrstne pomisleke. Pri davku na finančne transakcije bi to lahko vplivalo na druge države in to je treba razumeti. Evropa je raznolika in to raznolikost je treba spoštovati. Skoraj da si ne morem predstavljati, kako bi si zamislili en enotni davek za vse. Kaj takega bi bilo eh, res zelo težavno. Ne more vsak samo zastopati svojih interesov, to pomeni več fleksibilnosti, več dajatev, več vsega vedno se uporabljajo le besede več davkov, eh, višanje davčnih stopenj. Vsi pravijo, da želijo več nadzora nad evropskim proračunom. O srednje perspektive ne z vidika državljanov EU. Govorimo torej eno, mislimo pa nekaj posem drugega. Do tega prihaja res zelo pogosto in že to je zelo zgovorno samo po sebi. Zato mislim, da moramo razmisliti, kako sploh komunicirati s sodržavljani, kako jim sporočiti, kakšen je naš cilj, kakšni so naši nameni, kaj danes sploh pomeni evropski projekt, kakšni so njegovi cili. Zato je treba zagotoviti jasnost, transparentnost, Treba je zagotoviti evropski projekt, ki ga državljani razumejo in ki ga lahko podpirajo vsi. Med tem, kar govorimo in tem, kar počnemo, včasih obstajajo kar precejšnje razlike. In to je bil le manjši prispevek z moje strani. Mislim, da nas čaka še kar nekaj dela in upam, da bomo pri tem lahko sodelovali v okviru evropskega projekta. Upam, da bomo našli poti kako okrepiti evropsko konkurenčnost. Vendar pa je treba pri tem spodbuditi gospodarsko rast, okrepiti evropski proračun. Če bi v evropski proračun vlagali več sredstev, bi od tega imele korist vse države članice. Uh, Bolj se je treba osredotočiti na to, kako zagotoviti gospodarsko rast in kako zagotoviti več sredstev za evropski proračun. Hvala. Hvala. Torej, vaši komentarji? Eh, tudi glede na vprašanje strokovnjakov. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi pred nekaj meseci je potekala še ena medparlamentarna konferenca, ampak takrat naše poročilo še ni bilo pripravljeno. Takrat je bilo govora o podobnih vprašanjih, o sestavi evropskega proračuna. Pravzaprav sem presenečen. No, danes imam dober občutek. Zdi se mi, da imamo še vedno nekaj prostora za konsens. Evropski proračun ne zadovoljuje niti nacionalnih parlamentov, niti evropskega. Smo pa zan odgovorni vsi. Moramo nadzorovati, kako se uporabljajo sredstva davkoplačevalcev. Želimo izboljšati proračun, ga narediti bolj transparentnega, bolj učinkovitega in uspešnejšega. In to je nekaj, pri čemer bomo potrebovali še več razprav in razmišljanje o tem, kako doseči soglasje o rešitvah. Razmišljali smo o tem, kako spremeniti proračun. V poročilo smo vključili več možnosti, kako dobi, pridobiti dodatne prihodke. Uh, Lahko smo prisluhnili tudi odličnim analizam z akademske strani. Med delom skupine Monti smo večkrat prisluhnili takšnim predstavitvam in seveda smo skušali njihove sledke tudi vključiti v naše poročilo. Temeljna logika je, da ne bi fiksno določali virov dodatnih prihodkov. Predlagamo morebitna področja, kjer bi takšne dodatne prihodke lahko zagotovili. Kako jih skombinirati, kakšno košarico ukrepov si zamisliti. Vse to je predmet nadaljne razprave. Razmisliti je treba o tem, kako pripraviti takšno košarico ukrepov, ki bi bila čim bolj pravična za vse države članice. To mora biti košarica, ki bo v spredje postavila predvsem dodatno vrednost, ki jo ustvarja v Evropski uniji in naloge, ki jih želi Evropska unija izpolniti. Vse to je vključeno v našem predlogu. Gre za kombinacijo različnih virov prihodkov, recimo, kje bi lahko imeli cestni davek, kje ne in tako naprej. V okviru naše skupine smo se pogovarjali o najrazličnejših verih in najrazličnejših kombinacijah teh verov. Podali ste tudi, oziroma zastavili ste tudi nekaj konkretnih vprašanj. Takole. To, kar je povedal gospod Mistani, podpiram, da potrebujemo kazalnike za naše ukrepe. Neto prihodkov se ne da izračunati, niti ne, neto salda, niti ena država članica ne more kvantificirati vseh koristi, ki jih ima od Evropske unije, tudi komisar je navedel nekaj primerov. Eh, tudi sam sem na polskem slišal druge primere, recimo vsak evro, ki se vloži v polsko infrastrukturo, eh, približno polovico od tega naj bi se vrnilo v Nemčijo. Ampak tega se ne da tako preprosto ponazoriti s enostavnimi številkami. Ko recimo govorimo o največjem pomorskem pristanišču, je to v Evropi Rotterdam. Ampak to je lahko Rotterdam postal zaradi no evropskega notranjega trga. Obstajajo torej najrazličnejši primeri, ki se jih da predstaviti. Ni pa tako lahko reči, koliko damo in koliko dobimo. Potrebujemo torej nabor orodij, kazalnikov, kakorkoli to že imenujete, da sporočimo državljanom, kako to deluje. Ti morajo vedeti, koliko vloži Evropsko unijo in koliko od nje dobijo, seveda. Ne da se govoriti le o velikosti proračuna, je pa to eden od namenov poročila in namenoma smo se odločili, da ne omenjamo izredno velikosti evropskega proračuna. Zakaj? Na področju javnih financ bo Evropski uniji prišlo do sprememb. Ena je možen proračun evroobmočja ali podobni finančni instrumenti, da se ohrani enotna valuta. Poskušamo ohranjati splošen pregled na tem, kaj se dogaja. Obstajajo različna poročila in študije o tem, da trenutni sistem ni vzdržen in dokler ne bomo popravili tega, kako se porazdelijo javne finance in kateri instrument se uporablja zakaj, mislim, da ni pametno govoriti le o enem izmed instrumentov, torej o evropskem proračunu. Enako velja tudi za možnost izdajanja obveznic in prevzemanja izgub. Po definiciji ni mogoče eh, v evropskem proračunu imeti izgub. Torej, v evropskem proračunu ni primankljaja. Vedno je vse uravnoteženo. Ampak to so stvari, o katerih je treba še razpravljati. To je kompleksna slika uh, javnih financ, makroekonomskih instrumentov. In proračun evroobmočja bi bil le eden od možnih instrumentov, kako odpraviti pomankljivosti. Gospod Brokman, tudi vi ste zastavili nekaj zanimivih vprašanj in podali nekaj predlogov. Vsem tem se je še treba pogovarjati. Ampak, ko govorimo o fleksibilnosti in večletnim finančnim okvirom ne bi zdaj smeli iti enega ekstrema k drugemu. Sedemletni finančni okvir je ustanovljen zato, da bi lahko izpolnjevali dolgoročne cilje Evropske unije na področju kmetijstva in drugih večjih področjih. Če bi ta okvir zdaj postal enoleten, bi bila negotovost bistveno večja. Zato sicer seveda moramo zagotoviti več fleksibilnosti, hkrati pa ohraniti predvidljivost in vzdržnost evropskih financ. O tem se je gotovo še treba pogovoriti na prihajajočih razpravah o večletnem finančnem okviru. Zelo všeč mi je bil primer Alena Lamasurja o Evropski službi za zunanje delovanje in zakaj to stane še nekaj več ter zakaj ne zmanjšajo diplomatskih stroškov. Sam poznam diplomatsko službo moje države, ne poznam pa države, ki bi se odpovedala svoji lastni diplomaciji. Evropska služba za zunanje delovanje pa eh, hkrati. Diplomat. Uh, Diplomati eh, vodijo Evropo, koreper. Eh, Ampak uh, uh, something... nekaj je pa zelo pomembno če Evropska služba za zunanje delovanje tega ne želi prevzeti, moramo misliti še na konzularne storitve. Služba za zunanje delovanje pravi, mi se z določenimi stvarmi ne ukvarjamo, to morate opraviti vi na konzulatih. To je morda eden od načinov, kako zagotoviti, da bi se kaj urejalo le na evropski ravni, ne da se zdaj dvojno izrabljajo sredstva na dveh ravnih. Tudi gospod Deprej je zastavil številna zanimiva vprašanja, recimo ali bi se morale kazni za kršitev na področju konkurenčnosti stekati v evropski proračun ali v nacionalne proračune, to je zelo občutljivo vprašanje in eh, nekaj, o čemer se še moramo pogovoriti, ker je to res pomembno. Ali bomo našli, ali bomo zagotovili soglasje, torej 50 odstotkov iz košarice morebitnih ukrepov. Za vse to še potrebujemo podrobnejšo razpravo, s katero ne smemo odlašati. Komisija bo letos ob koncu leta predstavila osnutek naslednjega večletnega finančnega okvira, tako da moramo letos že dokončati vse te razprave, izvesti študije, različne simulacije in tako naprej, tako da bomo pripravljeni in bomo že imeli na voljo dobre rešitve ob koncu leta. Eh, eh, eh, ja, odgovorili ste na pripombe glede fleksibilnosti. Bi pa rad samo dodal, da poleg dejstva, da imamo opravka z plačili in z razliko med plačili in eh, prevzetimi obveznostmi. V Franciji se je zgodila podobna zadeva. Namreč država je celo tvegala, da bo padla v mehanizem evropskega semestra, se pravi, da se bo kaznovala za to, ker primankljaj raste, Primerkaj pa raste, zato ker mora Francija plačevati prispevek v proračun EU. Tako da mislim, da je potrebno nekaj več usklajevanja med uh, odbori za proračun in uh, načinom financiranja EU. In ne gre zgolj za. Gre za to, da države članice ne dajo komisiji možnosti, da upravlja z denarjem. ni nekega načina vodenja in upravljanja proračunskih sredstev v evropski politiki. Če pogledate postopek, kakšne številke dajete v francoski proračun? Odbor, eh, komisija, pardon, eh, v napovedih za prihodnje leto pravi, da so napovedi preveč optimistične, zato je treba sredstva zmanjšati. In pomembno je, da se vnaprej ve, koliko denarja bodo potrebovali prihodni ministri. Za finance potem rečejo, da bodo dali manj denarja. Se odločijo za manj denarja v proračun, potem pa, ko gre za uh, neplačene fakture in tako naprej, pride do teh eh, dodatnih eh, nepredvidenih izdatkov sredi leta, ki so vedno zelo problematični za nacionalne proračune. Tako da pomembno je, da se koordinira nacionalne proračune z evropskim proračuni. To v tem trenutku ni dobro in to moramo še enkrat preučiti in razmisliti o zadevi. To mislim, da je bilo to, gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala. Torej, obračam se Eh, gospe Adolf in gospe Narudovi. Moram reči, da smo zelo cenili vaše prispevke. Imate kakšen, kakšno pripombo? Um, morda samo nekaj zaključnih pripomb. Če si jo gledate, katera področja lahko evropski proračun okrepi, na katerih področjih v Evropski uniji se to že dogaja, uh, Mislim, da imamo še vedno ogromno priložnost, da preučimo stran prihodkov. Zato vas zares pozivam, da, še na, da se še naprej ukvarjate z vprašanjem zelenih lastnih sredstev. Če si ogledamo vrzeli na področju investicij, ki v Evropi še vedno obstajajo in izkrivljanja na trgu, do katerih še vedno prihajam, In če se s tem ustrezno borimo, lahko Evropa postane tista vodilna sila, eh, česar si želimo vsi in eh, eden najbolj konkurenčnih gospodarskih blokov. Zato bi vas pozvala, da si ogledate pozitivno stran zelenih lastnih sredstev. Vem, da je vaša služba zelo naporna, ni najbolj eh, privlačno govoriti o vseh teh vprašanjih v luči Brexita in podobnih dogajanj, ampak mislim, da vam lahko naše poročilo pomaga pri tem. Drugače pa vam želim veliko sreče. Madame Nerudova. Gospa Nerudova. Yeah, ja, my comments would be... Pravzaprav so moje pripombe zelo podobne. Mislim, da bi se morali osredotočiti na to, kako odpraviti vrzeli pri trajnosti in eh, kako povezati strategije EU z evropskim proračunom. Hvala. Um, Hvala lepa. Tako. S tem smo tudi zaključili našo razpravo o poročilu Monti. Hvala vsem za sodelovanje v tej razpravi. Hvala lepa tudi gospodu Lamasurju, gospodu Kalfinu, komisarju Oettingerju in eh, gospe Adolf in gospe Nerudovi. Moram reči, da je name naredil velik vtis eh, širok konsens, široko soglasje, ki smo mu bili priča v tej razpravi. Mislim, da se vsi zavedamo, da smo na nek način na koncu proračunskega cikla in da proračun Evropske unije prehaja, prehaja do točke, ko samo kome lahko še reče eh, proračun. Spižemo se koncu sedmetnega obdobja, rigidnost je popolna, pogovarjamo se samo o proračunu, izdatkih, ne o prihodkih, in šefi vlad in držav potem najdejo neke rešitve, neke rabate, e, skušajo vnaprej pokriti neke izredne izdatke, e, ki morda izhajajo iz e, izrečenih kazni in tako naprej. Skratka, fleksibilnosti ni, s tem se je treba soočiti, treba se je potem soočiti z izrednimi, nepredvidnimi razmerami in potem moramo množiti razno razne proračunske satelite, kot jim pravim, Eh, razno razne dodatne finančne inštrumente, ki pa niso pod parlamentarnim nadzorom. Eh, parlamentarnim nadzorom EU in parlamentarnim nadzorom nacionalnih parlamentov. Najbolj eh, v oči bode primer posebnega inštrumenta za evroobmočje, ki ga ne nadzirajo niti Evropski parlament, niti nacionalni parlamenti. To je torej smrt in konec parlamentarnega nadzora. Ali torej imamo lahko še naprej takšen proračun, ki ga je ne mogoče razložiti evropejcem in ali Evropa lahko še naprej, še naprej ne govori z evropejci in nekako ne je odgovor. Eh, zdaj v časih krize se vsi sprašujemo, kaj Evropa počne in ugotavljamo, da je Evropa v nevarnosti in treba se vprašati, ali ostajamo v Evropi ali zapuščamo eh, Evropo. In dejstvo je, da se bo, ne smemo biti presenečeni, če se potem večina ljudi izreka za to, da se opusti Evropo. Tako da vprašanje je, kaj želimo početi e, skupaj in vidimo, da proračuni morajo temu odgovarjati. Danes pač vlečemo niti na nek čuden način, imamo zelo težke odnose med svetom in Evropskim parlamentom. Svet mm, pravi, da jim je uspelo zmanjšati izdatke Evrope in to seveda nikakor ne pomaga pri popularizaciji priljubljenosti Evrope. Naj spomnimo, da je evro območje, območje, ki zahteva zelo posebno solidarnost. Ko imamo evropsko, evropski mehanizm za finančno stabilnost, to je neke vrste evropski denarni sklad, eh, kapitalizacija ni stvar 28 terice, ampak eh, je to stvar držav članic evroobmočja in ko je treba zagotoviti 60 milijard sredstev, ste vi v nacionalnih parlamentih tisti, ki morate to potrditi. Potem, eh, kar zadeva evropske mehanizme finančne stabilnosti, se potem države članice evroobmočja, mm, tiste, ki jamčijo za posojila. No, potem so tu razno razni rabati, ki so popolnoma nerazumljivi. To so rabati, ki so bili dogovorjeni na nekih evropskih svetih, zato da jim je uspelo skleniti dogovor s to ali ono država. In gre pač za neko, neke vrste licitacijo in potem si izpogajajo nek rabat. Vse to je nerazumljivo in vse to predstavlja velik problem z vidika demokratične legitimnosti. Kar zadeva eh, lastna sredstva. Pomembno je, da imamo več lastnih sredstev, eh, ki ne bodo zahtevali prispevkov držav članic. Nova lastna sredstva pa seveda ne pomenijo dodatnih sredstev, ker če ima evropski proračun lastna sredstva, jih eh, dobiva od eh, prispevkov pristojbin za vizume in dovoljenja za vstop v Evropsko unijo, če ustvarimo naprimer eh, davek na oglik, druge posebne davke, ki gredo neposredno v evropski proračun, bo to vsekakor pomenilo dvig eh, skupne odločitve in takrat bo treba pač eh, predvideti, da se na nacionalni ravni ustrezno znižajo obdavčitve. Uh, tako da lastni viri ne pomeni dodatnih eh, virov. Lahko si predstavljamo, naprimer, da dividende ECB, ki se plačujejo nacionalnim centralnim bankam, ki potem plačujete dividende v nacionalne parlamente, eh, nacionalne proračune, lahko bi si predstavljali, da te dividende ECB eh, plačuje neposredno v evropski proračun, ampak države članice, ki bi imele manj eh, sredstev, bi s tem ustrezno zmanjšale svoje Eh, prispevke v evropski proračun. No, ampak prednost bi bila ta, da bi se s tem počasi oddaljili od eh, pojmovanja vračanja eh, sredstev v, evropski, v nacionalni proračun iz evropskega. Potem je potrebno tudi vzpostaviti njegovo korelacijo med različnimi sklopi prihodkov, sklopi odhodkov, predvsem ko gre za evropsko javno dobro, ko gre za energetiko, ko gre za okolje, notranji trg in podobno. In prizadevati si moramo za to, da imamo proračun, ki bo znal nagovoriti evropejce in ki nam bo upo, upo, pomagal pri upoštevanju tudi dejstva, da ga mi upravljamo na evropski ravni. Glede fleksibilnosti, gospod Berkmanet na to spomnil, ali potrebujemo sedemletni proračun, če da, potrebujemo fleksibilnost. Sicer bo zelo težko, še posebej, če je 75-80 odstotkov tega proračuna. Uh, denar, ki se vrača v države članice v obliki SKP ali v obliki kohezijskih eh, skladov in solidarnostnih skladov. In ko že govorimo o solidarnosti, ali morda ne bi vendarle nekoliko poenostavili evropske eh, programe, ki zelo otežujejo pridobitev teh sredstev in to pomeni, da imamo zelo zaskrbljujoč cikl, kajti v prvih letih večletnega finančnega okvira praktično ni izdatkov, zato ker je treba zopet eh, obvladati novo kompleksnost novih programov, ki prihajajo vsakih sedem let. No in to, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da evropejci, države članice, evropski parla, nacionalni parlamenti v evropski proračun vključijo tisto, kar želimo početi z Evropo. Gospod Alana Masur je imel dolg nagovor na to temo, namreč ali morda ne gre tu za vprašanje suverenosti, ki jo je zelo težko izvajati na nacionalni ravni in ki bi jo bilo volje prenesti na evropsko raven. To je tisto pravo vprašanje, to je tista prava razprava, ki jo vsekakor moramo imeti z javnostjo v naših državah, članicah. To, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, je, da imamo tesnejše stike z nacionalnimi parlamenti, med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Vidimo, kako zelo so to vprašanja, ki so medsebojno izredno povezana in na evropski ravni ne moremo ničesar storiti, če ne bodo tega podprli tudi nacionalni parlamenti, če ne bodo tudi nacionalni parlamenti tega nekako prevzeli. Tako da jaz si želim, kolegice in kolegi, da se srečujemo bolj pogosto, da bomo imeli eh, srečanja eh, z jasnim dnevnim redom, kar počnemo zdaj že nekaj let in eh, morda celo z resolucijami, ki bi jih lahko sprejeli na koncu skupaj in ki so lahko predmet razprave. Eh, tako na ravni Evropskega parlamenta, kot eh, tudi v nacionalnih parlamentih. Še enkrat se zahvaljujem eh, vsem in zdaj se moramo vprašati, ali so diplomati pripravljeni deliti si sredstva v dostopanju vseh nas v tujini. Ampak gre za politično vprašanje politične odločitve, kaj želimo storiti, kaj želimo doseči. Čas je, da to jasno povemo, imamo jasne pravne podlage, to je zelo pomembno, ampak v prvi vrsti je pomembna politična volja, neka politična vizija in to je tisto, kar je v osrčju našega eh, premisleka. Še enkrat hvala vsem za sodelovanje. Naj vam povem, da bo kosilo od 12.45 že na voljo, ne šele ob 13.00, kot je bilo prvotno predvideno in sicer v območju Jehudi Menuhin v stavbi Pol Onrispah, PHS v prvem nadstropju. Potem pa dve nadstropje više v tretjem nadstropju iste stavbe v plenumu razprava o tako imenovanem fiskalnem paktu, izmenjava mnen o najboljših praksah. Hvala.